Good afternoon. Be welcome. Pozdravljeni. Pozdravljeni na popodanskem zasedanju odbora Libe. Začeti bi morali s točko 15, vendar nekaj vam moram sporočiti še pred tem, sicer koordinatorjem in kolegom odbora Libe v zvezi s pisnim postopkom za predloge za nove študije Libe. Odobrene so, bili, odobrene so bile naslednje teme in sicer študija o obveščenosti državljanov o Evropski uniji, posodobitev študije iz leta 2004, drugič študija o prihodnosti Eurojusta, tretjič obvestilo o izvajanju okvirnega sklepa sveta strani držav članic 24. oktober 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu in kaj je mogoče storiti, da bi ta boj okrepili. Četrtič. Obvestilo o potrebi po novi zakonodaji EU, zato da bi lahko lasnino ki je zasežena, uporabili v socialne namene. Petič. Obvestilo o mednarodnem organiziranem kriminala v Evropski uniji. Šestič. Obvestilo o organiziranem kriminalu iz Azije v Evropski uniji. In sedmič. Obvestilo o izvajanju listine o temeljnih človekovih pravicah v Evropski uniji in vpliv dejavnosti agencije Evropske unije. To so EASU, Frontex in Europol. Več političnih skupin je zaprosilo, da bi ponovno razmislili o nekaterih študijah ali pa jih predstavili z novimi predlogi. Prizadevali si bomo za to in koordinatorjem bomo predstavili nove predloge takoj, ko bo mogoče. To je vse. Dobro, sedaj pa 15. točka. 14 se upravičuje predsednik. Točka 14. Namreč vzpostavitev ocenevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Pred sabo imate dokument, ki ga Carlos Coelho pripravlja že dlje časa. Imeli bomo drugo izmenjavo mnen v navzočnosti zunanjih izvedencev. Gospoda Susta pozdravljamo tukaj in gospoda Debera. Pozdravljeni. Kako sem že povedal, na pobudo gospoda Koelja smo povabili gospoda Sustra. ki je svetovalec v delovni skupini Ševal in gospod Patrik Deber. Vidim, da je francos, torej Patrik Dever je francoski predstavnik v delovni skupini Ševal. Najprej dajem besedo poročevalcu, potem pa bomo slišali še predstavitvi izvedencev potem pa bosta imela besedo še komisija in predsedstvo. Na to pa bomo seveda imeli razpravo s člani odbora Libe. Gospod Gojeljo, izvolite. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti tistim, ki so sprejeli naše povabilo, da se udeležijo današnjega zasedanja odbora Libe. pripravili oziroma želeli smo pripraviti ocenjevalni mehanizem, ki bi izboljšal obstoječ mehanizem za preverjanje uporabe Schengna. Ta sistem naj bi bil preprost in učinkovit ter evropski. Mislim, da bi bilo najbolje, če najprej spregovorita izvedenca in tudi strokovnjaki z komisije. Mislim, da bodo prav gotovo poudarili najpomembnejše vidike prosil bi jih, da odgovorijo na tri vprašanja, ki nas zelo skrbijo ta trenutek. Prvo vprašanje so tako imenovani dvojni standardi. Predlog komisije vključuje sistem, ki bo odvisen od predhodnih preverjanj. To so ločeni sistemi torej za države kandidatke za šengensko območje in za države, ki so že v šengenskem območju. Moje prvo vprašanje je torej, ali ni bilo bolje, če bi imeli samo en postopek, v katerem ne bi drugače obravnavali držav kandidatk in obstoječih držav članic šengenskega območja. Drugo vprašanje zadeva morebitni vpliv tega v državah kandidatkah, ne moremo vedeti, kakšne bodo posledice slabega ocenjevanja, če se ne bodo mogli pridružiti šengenskemu območju. V državah članicah pa ni posledic, če bi ocena bila negativna. Moje vprašanje torej je, ali ne bi bilo dobro, da bi imeli morebitne sankcije, ki bi veljali za države članice šengenskega območja, če bi se v postopku ocenjevanja odkrile resne napake, ki bi lahko ogrozila varnost celotnega šengenskega območja. In še zadnje vprašanje. To je povezano s določenimi kolegi v odboru Libe in njihovim pristopom. Nekateri so predlagali, da bi pri ocenjevanju Schengna imeli drugačna merila. ta merila bi vključevala nadzor zunanjih meja v državi in pri tem bi sodelovali tudi drugi viri, ne le da vse preverjajo računalniki, ampak da bi vključili tudi druga merila, s katerimi bi lahko izmerili zaupanje v ta sistem. Zato, da bi vsi čutili, da je šengensko območje varno in da je sistem varen. Zanima me torej, če bi sprejeli drugačna merila, kakšna bi ta merila bila? To so moje vprašanje, hvala lepa. Hvala, gospod Koeljo. Sedaj bo spregovoril Martin Šuster. Besedo mu dajem za nekaj kratkih komentarjev, zato da bomo imeli še nekaj časa za razpravo potem, ko bo spregovoril tudi drug izvedenec. Izvolite. Gospod in gospodje, pozdravljeni. Najprej se želim zahvaliti predsedniku odbora Libe in tudi poročevalcu za to, da sta mi dala možnost, da predstavim svoje mnenje o novem predlogu komisije. Ne bom skrival dejstva, da sem član odbora PNZ in moje stališče je v veliki meri tudi stališče Republike Češke. Že na začetku moram povedati, da Češka podpira in pozdravlja predlog komisije. Preden se podam na tri vprašanja, ki ste mi jih zastavili, želim nakratko predstaviti prednosti in pomankljivosti novega sistema in novega predloga z našega vidika. Največje pomankljivosti trenutnega sistema so naslednje. Najpomembnejši del je nadaljne ukrepanje po ocenjevanju. Države članice morajo pripraviti svoje ukrepe, kako bodo rešile pomankljivosti. Trenutno ni mogoče storiti veliko, če zadevna država članica ne izboljša situacije. Sveda to pomembno vpliva tudi na druge države v šengenskem območju, če se mora ena država članica podrediti posledicam neupoštevanja meril šengenskega območja, to vpliva na vse države članice. Dodatna merila, naprimer ponovno vzpostavitev kontrol na notranjih mejah in tako naprej, o tem smo tudi razmišljali, ampak kakovost pravno zagotovljenega svobodnega gibanja ljudi bi tako bila ogrožena. Poleg tega je nemogoče preveriti, ali je ključni vidik Schengena, torej odsotnost notranjih meja, ali to deluje tudi v praksi. Glede na to, da so državljani podali pripombe, lahko vse skupaj postavim pod vprašaj, če to vedno velja ni mi treba poudarjati, da je svoboda gibanja in varnost nekaj, kar je zelo cenjeno kot evropska vrednota in mislim, da tukaj ne bi smeli sprejemati kompromisov. Novi predlog komisije ustrezno rešuje te pomanjkljivosti. Lahko bi šli celo naprej na nedavnem zasedanju notranjih ministrov se je izkazalo, da bi lahko govorili tudi o tem, da bi državo, države članici ukinili članstvo v šengenskem območju, če bi se resne pomekljivosti nadaljevale. Kot evropejec pozdravljam možnost ocenjevanja v zvezi z notranjimi mejami. To je predvideno v predlaganem členu 12. Evropski državljani imajo pravico, da se svobodno gibajo v okviru notranjih meja zaščita in zavarovanje te pravice mora biti del mehanizma. Poleg tega sem tudi predstavnik države članice, zato bi predlagal predlog spremembe samo zato, da bi še bolj ukrepili ta vidik. Ne bom se spuščal v podrobnosti, želim pa podariti še nekaj pozitivnih sprememb v predlogu so to, na primer, sistematična uporaba analize tvegan strani Frontexa ali poročilo stroško za strokovnjake iz držav članic in tudi sodelovanje Evropskega parlamenta ali več sinergije pri ocenjevanju različnih področji šengenskega sodelovanja. Mislim, da je uredno omeniti tudi določene zahtevke strani več držav članic naprimer zahtevek, da bi ohranili trenutne mehanizme za iskanje in deljenje najboljših praks, ter tudi, da bi začeli izvajati nov mehanizem po letu 2014, ko se konča trenutni program ocenjevanja. Zakaj? Zato, ker je trenutni petletni program načrtovan do leta 2014. 2013 in potem bi nov petletni program začel veljati v okviru novih pravil. Poleg tega naj še nakratko predstavim tri vedike. To je zelo zanimivo. Gospod Kojeljev je to že omenil prvič. Kar zadeva različne ocenjevalne mehanizme za države kandidatke in države članice šengenskega območja. Mislim, da bi se države članice morale še naprej odločati o tem, ali je država kandidatka izpolnila merila. In te države, države članice, torej morajo izpolnjevati pravni red. Pogoji morajo biti jasno navedeni že vnaprej in njih mogoče spreminjati v teku postopka. Šele tako bomo zagotovili načelo enake obravnave. Da bi zagotovili enaka merila, morajo ocenjevalna merila, naprimer katalog, pravni red in najboljša praksa, biti obdržani. Imamo odbor komitologije in delovno skupino v svetu. To ni nič novega. Podobni sestavi veljajo tudi na drugih področjih, naprimer na področju vizumov imamo delovno skupino za vizume in odbor za vizume. Kar zadeva sankcije, če se pri ocenjevanju izpostavijo pomenkljivosti. Da, res je, bolj učinkovit postopek, ki bi zagotavljal, da se pomenkljivosti odpravijo, je prav gotovo potreben. Zato bi lahko vzpostavili nova pravila v okviru katerih bi lahko države članice celo ukinili članstvo ali ji naložili finančne sankcije. So nekaj, kar bi lahko upoštevali. Vzajemno zaupanje moramo ohraniti. Vsaka država članica mora biti obvezana k temu, da izpolnjuje svoje obveznosti. Žal, praksa trenutno je takšna, da so sankcije omejene na obiske, to pa ni dovolj. Tretjič, kar zadeva možno vključitev novih ocenjevalnih meril. Zavedati se moramo preprostega dejstva. Govorimo o mehanizmu, o ocenjevanju šengenskega pravnega reda. Zato se morajo ukrepi posvečati oziroma osredotočati na pravni red. Seveda, morebitni morbitna rešitev področja uporabe ni izključena, če ostanemo v okviru šengenskega pravnega reda. Predstavljamo si, na primer, boj proti organiziranemu kriminalu ali korupciji. Če je to zabeleženo v določbah za šengensko območje, potem mora biti to vključeno v ocenevalni mehanizem, predtem pa ne. Na koncu se želim omejiti na to, da je razprava trenutno zelo zanimiva in tudi drugi vidiki predloga, naprimer pravna podlaga, udeležba Združenega kraljestva in Irske, vse to je nekaj, o čemer mora delovna skupina še govoriti. Videli bomo, kaj se bo zgodilo in kaj nam lahko doprinesejo izmenjave mnen, vključno s to izmenjavo, ki nas čaka prav sedaj. Hvala, gospod Šuster, sedaj pa gospod Patrick Deber. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se vam želim zahvaliti za priložnost, da podam svoje stališče kot predstavnik Francije. Odgovoril pa bom tudi na vprašanja ki jih boste morda zastavili po moji predstavitvi. Pet točk je za Francijo zelo pomembnih. Začel bom z uvodno izjavo. Namreč, nov mehanizem, kot ga je predlagala komisija, nam je všeč. Vendar, menimo tudi, da bi moral biti bolj ambiciozen, zato da bi dejansko lahko zagotovili dodano vrednost v ocenjevalnem postopku uporabe šengenskega pravnega reda. V tem mehanizmu si želimo videti večjo in okrepljeno vlogo za komisijo. Upoštevati moramo seveda trenutno znanje o ocenjevanju šengenskega območja in prepričani smo, da bo s tem komisija imela več podatkov, več informacij. Zato, da bo lahko bolje upravljala svoje delo in podajala priporočila. Prav tako bodo lahko sprejeli bolj dolgoročna, dolgoročne ukrepe, kot jih lahko sprejmejo sedaj. Prav tako bodo ocenjevalna poročila bolj objektivna dejstva je prva točka, ki bi jo želel videti vključeno v nov mehanizem. Druga točka na našem seznamu je, da bi agencijam skupnosti zagotovili večjo ulogo. V ocenjevalnem mehanizmu bomo imeli dve stopnji. Najprej priprava na ocenjevanje, to je delo Frontexa. Seveda pa bi morala tudi Europol in Eurojust imeti dopolnilno logo v tem postopku. Frontex in Europol opravlja ta svoje delo v postopku ocenevanja, naprimer Frontex preučuje grožnje zaradi migracij, Europol pa organiziran kriminal, ampak dopolnilno vlogo bi lahko odigrali tako, da bi pri inšpekcijah na licu mesta podali svoje prispevke. To bi lahko bilo vključeno v celoten ocenevalni postopek. Tretja točka ki jo želimo prav tako videti vključeno, v bistvu odgovarja na eno od vprašanj, ki smo jih slišali danes. Namreč, če ocenjevalci najdejo pomanjkljivost pri uporabi šengenskega pravnega reda, potem bi morali imeti močnejše ukrepe na voljo. Trenutno kazni ali sankcij pravzaprav ni. Čeprav lahko komisija teoretično začne izvajati postopke, ampak mislim, da bi morali zagotoviti možnosti za nove obiske, za nove ocene. Ampak ti ukrepi ne predstavljajo odvračilnega dejavnika Torej, če se določena priporočila podajo in se ne upoštevajo, potem ne moremo zaenkrat storiti nič. Menimo, da bi morali imeti sistem sankcij ali kazni, ki bi okrepil ocenjevalne postopke. Te sankcije bi lahko bila tudi progresivne narave, glede na to, kako velika je pomankljivost v določene države članice. V francoski administraciji trenutno razpravljamo o morebitnih kaznih in sankcijah. Moj kolega je že omenjal nekaj primerov. V končni fazi bi lahko državo članico celo izključili iz šengenskega območja vendar v tem trenutku se še nismo odločili za nobeno kazen, ki bi jo želeli vključiti v to. Svoj prispevek na to temo bomo podali ob pravem času. Načeloma pa se prav gotovo strinjamo s sistemom kazni. Ne samo zaradi sistema kazni samega, ampak zato, ker bi to imelo odvračilni učinek za države, kandidatke in seveda tudi države članice. Naslednja točka, ki je za Francijo zelo pomembna, je mm, zamisel, da bi v novem mehanizmu imeli dva sistema. En sistem za države članice, ki v celoti izvajajo šengenski pravni red To je tudi namen novega mehanizma. Ampak to ne velja za države kandidatke. Smo del skupine držav članic, ki menijo, da ne bi smeli imeti dveh kategorij, torej ena kategorija, ki v celoti izvaja šengenski pravni red in druga, ki ga ne izvaja v celoti nam se zdi to slaba zamisel. Zato podpiram prejšnjega govornika, ki je prav tako dejal, da bi morali imeti enoten sistem, ki bi temeljil na enotnih načelih in da ne bi smeli biti milejši do držav kandidatk in bolj strogi do tistih držav, ki so že vključene v šengensko območje. To pomeni, da določbe ne bi v celoti veljale za določene države. Tako bi lahko ogrožili, ogrozili medsebojno zaupanje in zaupanje tudi v sistem. Naslednja točka, ki je zelo pomembna za Francijo in na katero so nekateri že opozorili, je potreba, da bi v področje uporabe novega mehanizma vključili vse tiste vidike, ki zadevajo medsebojno zaupanje in zaupanje v postopek vzpostavitve območja svobode gibanja ljudi. Pri trenutni oceni Schengna v zvezi z zaupanjem in to zaupanje moramo ohraniti, kajti to zagotavlja tudi svobodno gibanje ljudi. Želimo torej, da bi v postopek ocenjevanja Schengna vključili dodatne dejavnike, naprimer kontrole na zunanjih mejah, politično sodelovanje in tako naprej. Poleg tega želimo videti, da bi se ocenila tudi zanesljivost postopka boja proti organiziranemu kriminalu in tudi boja proti korupciji. Z drugimi besedami, vsa merila torej, ki zagotavljajo vzajemno zaupanje v okviru Schengena. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti sodelovanje na takšni ravni. Gospod predsednik, to je bilo zelo na kratko, seveda pa sem vam na voljo in sem tudi na voljo članom odbora Libe, če imajo morda kakšne vprašanja. Vseeno so to glavne točke, v katerih razpravlja francoska administracija in za katere si želimo, da bi jih vključili v mehanizem. Mehanizem bi moral biti ambiciozen, kajti njegova vloga bo okrepiti režim svobodnega gibanja v okviru držav šengenskega območja. Hvala. Hvala, gospod Deber. Sedaj pa še komisija in svet, če želijo spregovoriti ali podati prispevek k temu, morda svet, gospod Timija Andiks, svet. predsedstvo. Želite spregovoriti? Morda nisem pravilno izgovoril vašega imena. Predstavite se, prosim. Hvala. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Zelo na kratko. Povedala bom nekaj o delu, ki ga upravljamo v okviru delovne skupine Ševal v svetu. Kratek pregled. smo še v začetni fazi. Ampak mislim, da veste, da je svet predstavil svoj predlog ob koncu belgijskega predsedstva. Imamo še pogajanja, prav kar smo na hitro preučili celoten predlog. Na prvi pogled se zdi, da države članice lahko podprejo predloge, s katerimi bi lahko izboljšali ocenjevalni mehanizem. Naj, no, Izpostavim samo nekatere države članice, zaenkrat menijo, da izkušnje, ki smo jih pridobili do sedaj, vsekakor moramo izkoristiti tudi v prihodnosti in bi jih smeli kar ureči skozi okno. Države članice podpirajo zamisel, da bi določili, v katere države bomo pošiljali izvedence In zelo dobro bi bilo, če bi to lahko sprejeli. Kar zadeva povečanje učinkovitosti, ali mehanizem želimo vključiti Frontex, večina držav članic podpira to zamisel. Frontex bi sodeloval pri analizah tveganja in prispeval tudi pri letnem ocenjevalnem programu. Po drugi strani pa je treba opozoriti na to, da so države članice prepričane, da je ravnovesje med ukrepi, ki jih izvajo države članice in komisija, takšno, da ga je treba ukrepiti. V okviru Evropske unije je treba preveriti prosto gibanje ljudi. V zvezi s tem je delovna skupina razdeljena. Nekateri v delovni skupini menijo, da ni potrebe potem, da bi uvedli preglede. Drugi pa menijo, da ne bi smeli sodelovati samo izvedenci komisije, ampak tudi izvedenci držav članic. Želim vam opisati tudi postopek komitologije, to predlaga svet, zato da bi vključili strokovnjake držav članic. Države članice so predvsej previdne v zvezi s tem vprašanjem in komisija bo predlagala nov postopek komitologije na naslednjem zasedanju in zaenkrat kaže, da bodo države članice ustrezno pripravile svoje mnenje. To je vse upam, da bomo lahko sprejeli korake v pravo smer in da bomo dosegli dober rezultat. Hvala. Hvala sedaj pa za komisijo, gospa Monika Mošame. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala za pobudo poročevalca. Mislim, da je dobro imeti tehnično razpravo o tem predlogu sama bi se osredotočila na tiste tri točke, ki so bile omenjene, ki jih je omenil poročevalec. Naj začnem z različnimi standardi, ki bi jih lahko ustvarili. Komisija je predlagala nov ocenjevalni mehanizem samo v drugem delu trenutnega mandata po odpravi nadzora nad notranjih meja, mejah. E, gosp, gospod Šustr in pa gospod Deber sta povedala različni mnenji glede tega, ali bi naj eh, v ta del vključili tudi prvi del mandata ali ne. Če neka država članica še ni članica šengenskega območja, pa evalvacija ni pozitivna, je posledica jasna notranji oziroma nadzor na notranjih mejah ni odpravljen. In pa potem še druga točka, ki je srčika tega predloga. Vsi se strinjamo, da je potrebno imeti spremljevalne ukrepe, potrebna so ustrezna sredstva za to, da bi odpravili pomankljivosti, da bi izvajali priporočila in eh, če obstajajo pomankljivosti moramo imeti orodja, s katerimi jih bomo lahko odpravili. Komisija je že začela s postopkom eh, kazanja s prstom, lahko rečem, tako da bodo izpostavljene tiste države, ki ne izvajajo šengenskega pravnega reda. Seveda pa smo pripravljeni preučiti tudi druga orodja, če parlament misli, da bi lahko uvedli sankcije ali boljše spremljevalne ukrepe, smo prav gotovo odprti za predloge parlamenta. Veselimo se tudi eh, nadaljnih razprav, tako da bomo lahko tokom razprav dobili tudi konkretne predloge. Kaj se tiče trete točke, gre za razširitev evalvacije tudi na druga področja, da bi torej ocenjevali medsebojno zaupanje, zato da bi videli, ali se država očinkovito bojuje proti korupciji ali ima vzpostavljene ustrezne ukrepe za boj proti organiziranemu kriminalu in tako naprej. Tukaj se moramo vrniti na šengenski pravni red kot takšen. Po tem, ko je bil šengenski red vključen v pravni red Evropske unije, je svet razvil šengenski aki. To so tisti ukrepi, ki se zdijo svetu neposredni eh, potrebni za to, da bi odpravili nadzor na notranjih meja. Svet eh, jasno govori o tem, eh, kateri so ukrepi, ki so potrebni za razvoj šengenskega akija in kateri ne za vzdrževanje nadzora na zunanjih meja, se mora šengensko območje osredotočiti na ocenjevanje izvajanja šengenskega akija. To je moj odgovor na tri točke, ki jih je izpostavil poročevalec in veselim se vseh prihodnih razprav. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Več eh, kolegov želi spregovoriti na to, tema, na to temo. Prvi bo gospod Enču. Hvala lepa zahvaljujem se poročevalcu Karlosu de Coeliju tu in pa tudi eh, obima strokovnjakoma z tega področja. Kot poročevalec v senci bi želel podpreti to, kar je bilo povedano. Sam sem imel nekaj odgovorov na vprašanja, ki jih je gospod Kojl je zastavil eh, obima strokovnjakama. Nekaj bi rad razjasnil. Če želimo se izogniti dvojnim standardom za države kandidatke za vstop v šengensko območje, podal je, podan je bil tudi predlog za sodelovanje agencije Frontex. Francoski predstavnik je govoril o uvedbi novega ocenevalnega sistema za eh, stopnjo korupcije in tako naprej. ta ukrep bi lahko bil dober, ampak potrebno ga je natančno določiti in potrebno je natančno razumeti, kakšne bodo njegove posledice. To temo bi se lahko izrabljalo tudi v politične namene in kako je povedala predstavnica komisije, morajo biti kriteriji zapisani v šengenskem pravnem redu in ti kriteriji morajo biti tehnični. ne vem, na kakšen način bomo sedaj nadaljevali naše delo, kako bomo preverjali, koliko ljudi je vstopilo čez meje. Torej, to, so, to je nekakšna mešanica tehničnih in pa političnih ukrepov. Ne vem, kako bi lahko spremenili pravila izvajanja in pa tiste države, ki so že v, zajete v sistemu ocenjevanja. Kar se tiče zakonodajnih ukrepov in pa postopkov kot takšnih, ne vem, ali je ta postopek pravilen. Sankcije morajo biti progresivne in morajo biti v skladu z um, stopno, stopnjo resnosti določenih kršitev morda bi morali pred, eh, še pred uvedbo sankcij uvesti tudi sistem pomoči tistim državam, ki še niso izpolnile svojih nalog, ki še, niso, ki še ne spoštujejo polno šengenskega akija. Morda za to niti niso krive same. Morda gre za nek splet okoliščin, eh, kako se trenutno soočamo z prisiljenskimi tokovi. Pa še nekaj bi želel dodati. ne moremo tolerirati tega, da je parlament zgolj nekakšen gledalec, ko gre za izvajanje in pa ocenjevanje šengenskega pravnega reda. Lizbonska pogodba nam daje enakovrednost, eh, enakovredni položaj svetom na področju notranjih zadev, In tudi mi bi morali sodelovati pri sprejemanju ukrepov in pa odločitev. Moramo se izogniti takšnim situacijam. Ko smo, naprimer, kot so se pojavile, ko smo sprejemali oceno um, Bolgarije in pa Romunije. Gospod Ilčev. Hvala lepa tudi sam bi želel čestitati poročevalcu Koelju. Današnja seja je povezana z dobrim predlogom gospoda Koelja. Poleg tega pa so strokovnjaki iz Češke in pa Francije skušali dati novo vsebino tem strukturam. Upam, da bo današnja seja prispevala k bolj bogati k bolj bogatemu reševanju naših problemov v prihodnosti. Prizadevanja gospoda Koelja in pa strokovnjakov so usmerjena v to, da bi odpravili pristranskost, ki spremlja potencialni vstop Romunije in pa Bolgarije v šengensko območje. Istočasno pa so potrebna zagotovila, da ti dve državi ne bosta predstavljali dodatne grožnje za Evropsko unijo, če bi ti dve državi vstopile v šengensko območje. Če govorimo o nadgradnji ocenevalnega mehanizma, bi si dansko želel, da bi bil ta mehanizem boljši. In to je povedal tudi eh, poročevalec Koeljo. Morali bi razmišljati o naprednem ocenjevalnem mehanizmu. Ne smemo dopustiti, da bi ljudje mislili, da zapletamo ta mehanizem, da ustvarjamo mehanizem, ker bodo prevladovale sankcije. Ne, mi želimo ta mehanizem izboljšati, izpopolniti, ne pa doseči, da bi postal bolj krut. In sedaj prehajam na vprašanje sankcij. Razmisliti moramo, razmisliti moramo o pomembni nijansi Eden izmed strokovnjakov je omenil sankcije in pa francoski predstavnik je govoril o sistemu sankcij. Cela vrsta državljanov v Bolgariji in pa Romuniji bi imeli raje sistem sankcij, ne pa neke potencijalne sankcije. Če so sankcije potencijalne, potem ne veš, kaj naj pričakuješ in kdaj naj to pričakuješ. Če pa imaš jasen sistem sankcij, ki je vzpostavljen naprej, so stvari jasne in bolj pravične. Še nekaj bi predlagal. Zunanje meje bi morali nazorovati ne samo s pomočjo računalnikov, ampak tudi s pomočjo dodatnih analiz. Nihče v Bolgariji in pa v Romuniji se ne bo upiral tem idejam. Mi sami bomo imeli koristi od dobrega nadzora zunanjih meja. Naše meje bojo kmalo postale zunanje meje Evropske unije. In tukaj se pojavi najbolj občutljivo vprašanje, kako lahko združimo posamezne kriterije. Biti moramo izredno natančni. Neka ideja do sedaj eh, tukaj še ni bila izražena. Morda bodo to idejo omenili kolegi kasneje. Na kaj mislim? ko gre za mehanizem in pa sodelovanje uh, sil boja proti organiziranemu kriminalu, bi to moralo biti upeto v nov mehanizem, ki bi bil namenjen ocenjevanju šengenskega območja. To je možno, ampak to je lahko dvoumen eksperiment. Če boste kategorizirali države glede na stopno kriminala in učinkovitost pravosodnega sistema, je to vedno nekaj um, subjektivnega. Ne vem, če je katerakoli evropska institucija skušala kategorizirati države članice glede na stopnjo korupcije ali očinkovitost pravosodnega sistema. To so dinamični pojavi. Korupcija je lahko prisotna tudi v starih državah članicah, v Sijah, lahko pa se zgodi, da sploh ni prisotna v novih državah članicah in seveda obratno. Sodelovanje oziroma mehanizem za sodelovanje in pa ocenjevanje v povezavi z bojem proti kriminalom in pa spodbojanjem očekovitosti pravosodnega sistema je lahko vzpostavljen čez nekaj časa oziroma je lahko vzpostavljen kratkoročno, ampak ne smemo preprosto prevzeti elementov iz starega mehanizma in ga dodati novemu prenovljenemu ocenevalnemu mehanizmu. Sam sem optimističen, ko gre za izpolnjevanje naših nalog. Omenjeni sta bili Romunija in pa Bolgarija. V teh državah je prišlo do številnih pripravljalnih ukrepov v zadnjih mesecih in tednih. Um, prav tako um, so bili organizirani ogledi naših meja s Turčijo in pa meja na morju. Torej zdi se, kot da sta to dobro pripravljeni vojski, ki pa se nista nikoli udeležili boja. Ne vemo, kako bodo naši ukrepi delovali, ko bomo postali člani šengenskega območja. Ampak eh, tudi kasneje se da zadeve še izboljšati. Tudi, ko gre za sankcije. Ampak eh, naj še enkrat povdarim, poskrbimo za splošen in izvedljiv sistem sankcij,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 ali so strokovnjaki govorili strogo o vprašanju, ki ga obravnavamo danes ali ne. Mislim, da sta strokovnjaka govorila o nečem, kar ni tema današnje razprave. Danes govorimo o pravilih za izvajanje sistema ocenjevanja, s pomočjo katerega bi naj preverili, ali se šengenski aki pravilno izvaja ali ne. in mislim, da bi morali govoriti izključno o teh novih eh, pravilih. Strokonjak je predvsem francoski gost, pa je govoril o stvarih, ki niso povezane s to temo. Na dnevnem redu je jasno zapisano, da govorimo o spostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda namen tega mehanizma je vzpostaviti mehanizem ocenjevanja, s pomočjo katerega bi preverjali, ali se šengenski pravni red izvaja v državah, ki so že članice šengenskega območja. Strinjam se s tem, da potrebujemo enakovredne kriterije za vse države tudi za tiste, ki so že članice šengenskega območja in za kandidatke. Kriteriji morajo biti enakovredni. Način izvajanja je pa lahko raznolik, drugače ni možno. Kako lahko izvajamo ta mehanizem v državah, ki že ki so že članice šengenskega območja. Tukaj govorimo o letnem programu inšpekcij, o oceni tvegan, vendar pa ne moremo teh kriterijev uporabiti pri državi, ki je kandidatka za vstop v šengensko območje. Države kandidatke so morale iti skozi postopek eh, prilagoditev ampak ocenjevali se bodo po drugačnih pravilih, saj so zgolj kandidatke za vstop v šengensko območje. Ti kriteriji pa veljajo za tiste države, ki so že članice šengenskega območja. In tudi, ko govorimo o sankcijah, tukaj standardi ne morejo biti enake za vse. Uh, Države, ki so kandidatke, ne morejo biti kaznovane na enak način kot tiste, ki so že članice šengenskega območja. To niti z pravnega vedika ni izvedljivo. Torej, meni se zdi, da zadeve niso jasne. kriteriji bi morali biti enaki za vse, ne moremo pa obravnavati držav članic in pa kandidatk na popolnoma enak način. Pa še nekaj besed o sankcijah. Po moje bi bilo dobro uvesti sistem sankcij. Vendar pa te sankcije ne smejo biti del mehanizma, ampak del šengenskega pravnega reda, kajti tam so zapisani kriteriji, zato bi morale sem spadati tudi sankcije in sankcije morajo veljati za tiste, ki ne izvajajo kriterijev. Tukaj govorimo tudi o programu inšpekcij, programu za oceno tveganj in pa oceno spoštovanja ali nespoštovanja šengenskega akija. Hkrati moramo tudi pustiti manjverski prostor za izboljšave. To mora biti del ocenevalnega mehanizma. Komisija je govorila o 15. členu, eh, v skladu s katerim bi komisija ali svet odločila, ali je potrebno izvesti sankcije ali ne. Torej, še enkrat. Ti kriteriji morajo biti del šengenskega pravnega reda. V ta okvir lahko dodamo, dodamo kriterije, nove kriterije ali pa izbrišemo stare kriterije, ki do sedaj niso bili uporabni. imeti moramo dodatno razpravo, če želimo govoriti o uvedbi novih kriterijev v šengenski aki. Strinjamo se s tem, da bi morali okrepiti vlogo komisije ter obeh agencij, Frontexa in pa Europola. Hvala. Gospa Ernst. Dank. Hvala lepa. Res je, tukaj gre za zelo občutljivo temo in zato si moramo najprej vprašati, kaj želimo s tem doseči. Po eni strani želimo več varnosti, to je jasno, po drugi strani pa želimo zagotoviti tudi prosti pretok oseb. In vedno znova se moramo vprašati, kakšen je. Kakšno je razmerje med tema dvema vedikoma, ko govorimo o ocenevalnem mehanizmu? ocenjevalni mehanizem postavljamo, eh, potrebujemo, ampak vedno se moramo vprašati, kako lahko ohranimo preomenjeno ravnovesje. Tukaj se postavlja tudi vprašanje sorazmernosti, eh, vprašanje enakovrednega izhodišča. Eh, za vse države, za kandidatke in pa članice moramo zagotoviti enake pogoje in kriterije. Pomembno povedati tudi to, da so seveda potrebni vstopni kriteriji in da mora obstajati tudi določene olajšave za vstop novih držav. Torej, potrebujemo enoten sistem, enoten katalog kriterijev in pri tem moramo potem ustrajati. Če tega ne bomo dosegli, se bo Evropska unija začela razhajati. Drugič, ocena se mora nanašati na Schengen sam in uh, eh, šengenskega akija ne sme presegati. Um, potem, eh, če si ogledamo oceno dejavnosti pri boju proti kriminalu, o tem je govoril francoski strokovnjak, kaj to pomeni, da bomo razrešili toliko in toliko skorumpiranih županov na leto ali kaj? Torej, natančno moramo razmisliti o tem, kaj tu pravzaprav zahtevamo in moramo se vprašati, ali je to lahko kontraproduktivno za povezanost Evropske unije, pomankljivosti in pa sankcije. Naj samo spomnim na to, kaj je bilo eh, povedano, um, ustrahovalni mehanizem, izključitev iz Schengna, eh, izpostaviti napake neke države. Lahko rečem samo to, tukaj moramo biti izredno previdni. Sankcije so lahko tudi popolnoma napačne in kontraproduktivne. Zato sem sama previdna in si želim, da bi to temo še enkrat preučili korak za korakom. Zato imamo še dovolj časa. Ne smemo preuranjeno reči, da to je prava pot, to je pravi način. S tem bi si preveč olajšali zadeve. In na tem mestu bom še enkrat omenila Frontex in pa Europol. Z nemškega vidika je problematika Frontexa, Frontexa ni pomembna. Torej, uh, smo pred vrati Haga, imamo uh, tudi ustrezno upravljamo z priseljenskimi tokovi in tako naprej. Ampak temu ni posod tako. Tudi to je potrebno upoštevati. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Gospa Ždano, kaj je naslednja? Uh, Hvala lepa. Zelo kratka bom. Želim postaviti dodatno vprašanje obema strokovnjakoma. In sicer se vprašanje nanaša na sankcije. Govorili ste o tem, eh, da prešipke sankcije niso produktivne in potem ste omenili drugo skrajnost, izključitev iz šengenskega pravnega reda. Ampak nisem slišala tega, kaj vi podpirate kot strokovnjaki in kakšen je vaš predlog. In pa še drugo vprašanje predstavniku Češke. vi predstavljate državo iz zadnje šengenske širitve. In zato imate mogoče več izkušenj, če vas primerjam z, z strokovnjakom iz Francije. Kajti vi ste predstavnik tega iz zadnje šengenske širitve. Hvala, gospa Ždanoka. Sedaj pa bomo prisluhnili odgovorom naših strokovnjakov, preden bo gospod Koeljo podal svoje zaključne pripombe. Prosim, bodite kratki. Prvi je gospod Suster. Hvala lepa, hvala za vprašanja. Veliko sem že povedal in uh, veliko tega, kar sem povedal, so potrdili tudi poslanci iz tega odbora. Zato bo moj odziv zelo kratek. Najprej bi odgovoril gospodu Ilčevu. Očitno ste me narobe razumeli, zato se opravičujem, da nisem bil dovolj jasen ko sem rekel možne sankcije. Torej, to tukaj je hipotetična razprava, zato sem govoril o potencijalnih sankcijah. Strinjam se z gospodom Ilčevom. Če bi ugotovili, da je potrebno uvesti sankcije, potem se moramo osredotočiti oziroma moramo spostaviti preprečevalen sistem, odvračilen sistem, ki mora biti jasen. Vedno smo se zazemali za transparentnost ocenjevalnega mehanizma. Gospodu Ilčevu lahko povem tudi to, da smo vzeli na znanje napredek, ki sta ga dosegle Bolgarija in pa Romunija in uh, mislim, da so izgledi za ti dve državi zelo dobri. Na kratko odgovor gospodu Marinesku. Res je, potrebno je upoštevati razliko med uh, statusom države članice šengenskega območja in pa države kandidatke. Vprašanje sankcij je seveda zelo občutljivo. Sankcije so lahko zadnji izhod. Lahko si predstavljamo situacijo, ko bi suspendirali eh, državo članico šengenskega območja, ampak to morali so stati zadnji izhod strinjam se z eh, idejo, ki je bila podana tukaj. To je povezano z eh, točko 8 tega procesa. Pred tem zadnjim izhodom bi morali najprej izčrpati vse možnosti za to, kako rešiti situacijo preden bi se odločili za morebitne krute ukrepe. Prihodne razprave bodo dale možnost za to, da bomo razpravljali o kakovosti in učinkovitosti uvedenih ukrepov in uh, Če bo to potrebno, bomo naknadno izboljšali tudi sankcije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Deber. Euh, Hvala, predsedujoči. Če govorimo o navodilih in odzivih na nje, vse tisto, kar sem omenjal, menim, da. Če govorimo z tehničnega stališča, potem bi lahko še enkrat eh, poudaril, da moramo najti tudi tehnične rešitve, če želimo, da bi to vzajemno zaupanje, ki je tako nujno za delovanje šengenskega sistema, pravzaprav vse je zasnovano na tem in osredotočeno na tem in ni tako lahko najti tehnične rešitve tudi težave pri vzpostavitvi ocenevalnega mehanizma in tudi merilo v zvezi s tem. Vse to je precej težavno, kajti s tem vzpostavljamo tudi medsebojno zaupanje in omogočamo medsebojno sodelovanje znotraj šengenskega območja. To je izziv, s katerim smo se soočili in s katerim se sedaj spopadamo z uporabo ocenjevalnih mehanizmov, ki jih uporabljajo naše nacionalne administracije in ki se včasih spreminjajo v ocenjevalne mehanizme, ki se osredotočajo na poklicnem vedenju in sicer kako se spoštujejo etični standardi strani tistih organov, ki so dobili nalogo izvajati šengenski pravni red. Dovolite, da v zvezi s tem povdarim, da če tega, teh nalog ne bomo izvajali, potem bo prihodnost polna problemov in nikakor ne bomo mogli izboljšati našega sodelovanja, če se ne bomo ogledali splošne situacije in vseh vprašanj, ki jih imamo na, miso, na mizi in če ne bomo šli dlje kot eh, samo eh, pravni vidik, moramo poštevati tudi politični zorni kot, oba ta zorna kota in eh, tudi tehnične vidike. Sedaj pa prisluhnimo zaključnim opombam poročevalca gospoda Koelja v zvezi s to zadevo. Najlepša hvala, predsedujoči. Dovolite, da eh, ponovim še dve predhodni opombi, še preden bi zaključil to razpravo. Prva opomba je naslednja. Vse vas lepo prosim, eh, da ne povezujete vstop eh, Bolgarije in Romunije v šengensko območje s tem novim ocenjevalnim mehanizmom. Ta ocenjevalni mehanizem je predlagala komisija in ta parlament je to odbil oktobra 2009 po mojih navodilih. Zaprosili smo Evropsko komisijo, da predstavi nove predloge. Komisija je to tudi storila. In sedaj razpravljamo o sistemu za prihodnost. Ni nikakršne povezave med tem in dosjejem za Bolgarijo in Romunijo. In dejstvo, da sedaj razpravljamo o novem sistemu razvoja, ne more delovati kot eh, nekakšen izgovor za odložitev pristopa Romunije in Bolgarije k šengenskemu območju in tudi ne bi smeli tega povezovati eh, s določenimi pomisleki nekaterih držav članic. Sicer bi unesli nejasnost v našo razpravo. Prosim, ločite tisto, kar mora biti ločeno. In še druga opomba, ki sem jo že omenil. Želel bi se zahvaliti mađarskemu predsedstvu za njihov prispevek in upam, da bomo lahko delovali v tesnem sodelovanju z mačarskim predsedstvom v eh, postopku soodločanja na področju tega dosjeja. Pričakujem pa od Češke in Francije, kajti želel bi se obema tema državama zahvaliti, kajti niti Francija, niti Češka nista bili eh, v skupini nekaj držav članic, ki želi preseči predlog eh, Evropske komisije in dati eh, pravno podlago postopku soodločanja s svetom eh, v ukrepanju zoper ta predlog in niti Francija, niti Češka nista, ne sodita v to manjšo skupino držav, ki želijo poraziti legitimno zahtevo tega parlamenta, da bi se to vprašanje, vprašanje reševalo v okviru postopka soodločanja. In po tej razpravi še nekaj opomb. Menim, da večina govornikov meni, da ne bi smeli dvojnih standardov. Merila morajo biti za vse države članice enake bodi si za kandidatke ali pa že obstoječe člane šengenskega območja. To je eno. Drugo, menim, da bi se lahko tudi strinjali s naslednjim. Če ne želimo dvojnih standardov, potem se moramo soočiti eh, z določenimi posledicami eh, tega poročila. Sicer eh, uporabljamo za države kandidatke odločitev, po kateri obstajajo določene negativne posledice za njih, ne pa nikakršnih takšnih posledic pa ni za obstoječe države članice, ki že sodijo v šengensko območje. Pravzaprav moramo pomagati eh, tem državam, da rešijo obstoječe probleme. In še v zadnji fazi, če država ne izpolnjuje zahtev varnostnih eh, pravil, ki že obstajajo v šengenskem področju, potem je treba nekaj storiti. In najbrž bi morali uporabiti tudi. Eh, eh, ukrepe, zadevne ukrepe, vendar eh, odnos eh, mora biti enak do vseh držav. Ne obstajajo države prvega ali drugega razreda. Menim, da bi se morali bolj poglobiti v naših razpravah o novih merilih. Obstajajo eh, razlogi, racionalni razlogi, zakaj smo uvedli nova merila. Prav tako menim, da če se bomo soočali z novimi merili, potem objektivna merila morajo prevladati, zato da ne bi dovolili subjektivnosti pri eh, ocenjevanju eh, šengenskega sistema. In te, ta nova merila bi morali enako uporabljati za vse države članice in ne samo za nekatere. In še na zadnje, gospod predsedujoči, naj omenim še to potrebo, da naj Evropski parlament sodeluje pri ocenjevanju šengenskega sistema in da tudi sprejema informacije iz ustriznih organov, kajti Evropski parlament ima pravico vedeti, kaj se dogaja, zato da te informacije posreduje državljanem o tem, da je šengensko območje varno območje za vse državljane, tako kot si tudi sami želijo. Hvala lepa, gospod Kuelo, za vaš prispevek 11. aprila se bomo spet o tem pogovarjali. E, zahvaljujemo se obema zunanjima izvedencema in e, takoj gremo naprej na naslednjo točko, ker nekoliko zaostajamo v našem urniku in moramo pohiteti, e, če bomo želeli dokončati naš dnevni red danes popovdan. So, we move to point number 15. We are now Prehajamo na 15. točko. Imeli bomo sedaj celovit pristop k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji kot temo. Izmenjavo mnenj. To je Prva izmenjava mnenj v svisi z delovnimi, dokumen, delovnimi dokumenti gre za sporočilo komisije o celovitem pristopu k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji. Naš poročevalec je gospod Aksel Foss. Sedaj želimo dati besedo poročevalcu in potem bomo imeli razpravo in tudi predsedstvo in svet. Boste imeli besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi predstaviti nek svež pogled na zaščito zasebnih podatkov, zato da opišem, kaj je danes potrebno na tem področju. Uh, In uh, predlagal bom tudi, kje bi lahko poskrbeli za nove usmeritve. Kakšno je stanje dogodkov? Razvoj dogodkov v zadnjih 10-20 letih pokaže, da se je digitalna doba globalno gledana tako razvila, da gospodarstvo, varnost. Predsednik je prekinil govornika. Prosim, če odhajate iz sobe, storite to tiho, da lahko slišimo gospoda Fosa. Torej gre za to, da je digitalna priz, pri, eh, doba prizadela tudi naše zasebno življenje in eh, brez zbiranja podatkov in pa shranjevanja podatkov si današnjega sveta sploh več ne moremo predstavljati. Tehnologija je to tako visoko razvita, da posod obstajajo digitalni podatki, posod se jih pošilja, In tudi mladi ljudje se na, si na socialnih omrežjih brezbrižno izmenjujejo svoje podatke ali slike in to spet postavlja vprašanje zaščite osebnih podatkov in to spreminja našo podobo zaščite podatkov na internetu kot takšno. Danes nišče ne more več nadzorovati tega, kakšni podatki o nas obstajajo na internetu in nišče več nima nadzora nad tem, kdo pravzaprav sploh bere te podatke. Zato je zaščita podatkov vedno bolj pomembna, gre za zbiranje podatkov, analizo podatkov, obravnavo podatkov, gre za zlorabe podatkov ali ponaverbe podatkov. Vse to je del vsakodnevnega življenja in uh, zato moramo nekako zamenjati naš pogled na celotno zadevo. Naše temeljne soboščine so prej bile usmerjene v to, da bi zaščitili posameznika pred državo, danes pa doživljamo obratno. Gre pravzaprav za zaščito zasebne sfere pred drugimi privatnimi sferami. Če povzamem, današnji svet več ne deluje brez digitalne obdelave podatkov in prenosa teh podatkov. To velja od letalskih potnikov do zdravstva, infrastruktur, to zajema razno razna področja in vse skupaj je danes v nekakšni informacijsko-tehnološki platformi, posod puščamo za seboj digitalne podatke in eh, to se bo razvilo tudi še naprej. Eh, sedaj poznamo že pametne, pametne električna omrežja, pametne hladilnike in tudi s pomočjo teh naprav zapuščamo za seboj digitalne sledi. In um, puščamo informacije o naših življenjskih navadah, interesih vsakega posameznika. Pri današnji zaščiti podatkov se moramo sredotočiti na obravnavo podatkov in na tem področju moramo okrepiti pravice posameznika. Tudi lastna odgovornost vseh udeleženih strani je tukaj pravzaprav najpomembnejša kaj bi torej moral upoštevati, da naš. Kaj bi morala poštevati današnja politika zaščite podatkov? Potrebno je vzpostaviti ravnovesje med vzpostavitvijo uh, splošne varnosti in pa osebne svobode, med uh, informacijskim samoodločanjem in pa osebno sfero državljanov in državljank. Potrebno pa je razumeti tudi to, da učinkovit in pa hiter. Uh, prenos podatkov je danes uh, nujno potreben za to, da lahko jamčimo notranjo in pa zunanjo varnost. Zato mora biti zaščita podatkov takšna, da se orientira po interesih posameznika. Istočasno pa mora upoštevati tudi interes gospodarstva po obravnavi in pa prenosu podatkov. Seveda ne smemo. Uh, tudi ovirati interneta pri njegovi funkcionalnosti. Biti moramo praktični. Istočasno pa moramo omogočiti državi, da vzdržuje temelj soboščine eh, posameznika in pa individualno in pa splošno varnost. Zato je odločilnega pomena vprašanje, ali nam bo pri bodočih ureditvah uspelo ne glede na sedež podjetja ali strežnika, zagotoviti zaščito podatkov. V dveh stavkih bi želel omeniti še to, kaj je danes pomen zaščite podatkov za državljane in pa za gospodarstvo. Zaščita podatkov ima danes pomembno ulogo tako za državljane, kako tudi za gospodarstvo. Široka uporaba interneta, predstavlja pomemben dejavnik in ker bo internet ostal medij prihodnosti, bodo tudi ti podatki vedno bolj pomembni. Vse skupaj ima tudi na enotnem trgu določen pomen. Zato se zauzemam za to, da bi imeli enoten, enotno pravo na področju varstva podatkov za celotno Evropsko unijo. Naj to ponazorim s tremi točkami. Najprej, če ne bomo enotno uredili našega notranjega trga, enotnega trga in pa začite podatko v zvezi s tem, bomo razdrobili naš trg. Če tukaj razmišljamo o pravnem inštrumentu, je možno, da je takšen visok standard zaščite podatkov možen samo s pomočjo sprejema uredbe. Torej, to nam mora biti naš cilj. Enotne standarde, enako izhodišče posod v Evropski uniji, ehm, torej določena stopnja polne harmonizacije nihče, kjer nobena država ne bi uvajala lastnih eh, standardov na tem področju. Tudi, ko gre za varstvo podatkov v povezavi s posamezniki, gre za podatke, ki jih obdeluje nekje na svetu neko podjetje. In zato mora biti jasno, kdor obdeluje podatke evropskih državljanov, bi moral spoštovati tudi um, evropsko pravo na področju varstva podatkov. Tako da tudi podjetja v tretjih državah, ki obdelujejo podatke evropskih državljanov, morajo spoštovati pravo na področju varnosti podatkov. Moramo razmišljati, kako to zagotoviti, kako ravnati v primeru sporov. Tudi tukaj bi moralo veljati evropsko pravo na tem področju. in vsak izmed nas bo pozvan, da se vzdržuje ta skupni nivo na področju varstva podatkov. To mora biti enotno izvajano tudi v državah članicah in potrebno je paziti na to, da bo to izvajanje pravilno. To morda pomeni, da bo sporazum Safe Harbor postal brezpredmeten, morda pa sporazum ni eh, potreben, če ne deluje. Vem, da bo uveljavljanje teh pravil težko, ampak podobne pravila imamo na področju. Kar, um, Anwendung eines Datenschutzrechts wäre, dass wir auch versuchen, podjetniško pravo, torej, tukaj moramo integrirati tudi bivši tretji stebr in moramo vzpostaviti takšno regulacijo, ko bo imela široko veljavo. Morda ne bomo mogli upoštevati vseh posebnosti, če se bomo odločili za uredbo. Ampak potrebno je vsaj določiti osnovna načela za tretji steber pa bi lahko imeli poseben pravni instrument. Potem se moramo vprašati tudi, po čem se želimo ravnati. Če govorimo o ravni osnovnih vrednot ali osnovnih svoboščin, moramo se ravnati glede na samo odločanje, lastno odgovornost, na svobodo posameznika. Vrinči obstaja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 da obravnava določene podatke, mora biti pri tem odgovoren in to velja tudi za strežnike in pa za podatkovne baze. Tudi tukaj je potrebno jasno opisati posamezno odgovornosti. Vsakemu mora biti jasno, da ravnanje s podatki prinese seboj tudi določene dožnosti. Po čem se moramo tukaj ravnati? Najprej je nujno potrebno, da uveljavimo oziroma okrepimo načelo prostovoljnosti. Na internetu že zdavna ni jasno, kje, kdaj in zakaj se kje zbirajo in pa skranjujejo podatki. Številna podjetja sestavljajo omrežja podatkov posameznih oseb, brez za to, da bi za to imeli dovoljenje posameznika. Potrebno okrepiti pravice posameznika. To je nujno potrebno. Kot potrošnik moraš imeti določene pristojnosti, ko gre za lastne podatke. Varstvo podatkov mora zato poznati tudi določena pravna določila iz, eh, ki obstajajo zunaj interneta. Posameznik mora poznati svoje pravice v zvezi z varstvom podatkov in če so njegovi podatki zbirani ali ovrednoteni, potem mora biti jasen tudi namen tega zbiranja ali obdorovanja podatkov. S tem je povezano tudi načelo preglednosti. Potrebno je okrepiti preglednost na tem področju. Uporabnik mora vedeti, kateri njegovi podatki so shranjeni, kako lahko pravno gledano zahteva izbris teh podatkov, kajti tudi tukaj na spletu ni vedno, zadeve niso vedno jasne. In pa še tretji pristop, pa tudi četrti pristop obstaja. In sicer najprej moramo se osredotočiti na namembnost zbiranja podatkov. In uh, moramo uv uveljaviti tudi načelo varčnosti s podatki. Pa še neka točka je tukaj pomembna. Zdi se mi, da ni potrebno, ni možno enako vredno zagotoviti varstva podatkov na vseh ravneh. Ko govorimo naprimer o zasebnem področju, o spletu, potem varstvo podatkov zunaj interneta. Tukaj obstaja velike razlike in zato ne moremo vsega skupaj obravnavati na enak način. moramo pustiti odprto možnost za to, da določene specifičnosti obravnavamo na poseben način. Se pa zazemam za to, da imamo vse neke minimalne standarde na področju varstva podatkov. To pa mora potem veljati za vsa področja. Najprej privolitev v zbiranje podatkov. Um, pravica do obveščanja, pravica do popravkov, um, določena stopnja zaščite pri obdelavi podatkov, pravica do očkodnine, jasno določeno trajanje hrambe podatkov, vprašanje, kdaj je dovoljen nadaljni prenos podatkov, uh, možnost pritožbe, če prihaja do kršitev in pa seveda vprašanje pravne varnosti. Ker smo po časovnem pritiskom, bi verjetno moral biti nekoliko krajši, ampak imam tudi cel seznam vprašanj, o katerih bi se nasplošno morali razpravljati. Eh, bi morali razpravljati. Eh, te zadeve so pomembne za splet, gre za vprašanje izbrisa, pozabe, Eh, hrambe in tako naprej, kaj narediti s podatkov, ki vsebujo informacije o ravnanja um, posameznika, kako ravnati z eh, najstniki, z otroki. Gre tudi za vprašanje definicij, kaj so osebni podatki, kako daleč to gre, ali je tudi uh, eh, IP naslov nekaj, kar se smatra za zasebni podatek. Vse to je potrebno upoštevati, zato da lahko zagotovimo tudi virtualno varstvo podatkov, tudi v virtualnem svetu. Potem jasno je potrebno povedati tudi, kaj smatramo za osebne podatke in kaj smatramo za občutljive podatke, tudi v povezavi z računalništvom v oblaku. Potem pa nekaj besed tudi o spremljevalnih ukrepih varstva podatkov. Če govorimo o samoodločanju, o osebni privolitvi, potem morajo biti uporabniki tudi obveščeni o vsem skupaj. Zato je tudi os, osveščanje na tem področju zelo pomembno. Tudi certifikacija podjetij, samoregulacija, kjer politično ne moremo natančno odločiti, kam kaj spada, samoregulacija podjetij. In pa ne na zadnje moramo razmisliti tudi o sistemu, kako nadzorovati varstvo podatkov oziroma kakšen, kakšne so dožnosti in pa naloge nacionalnih um, organov, ki so pristojni za varstvo podatkov. Um, s tem se bom sedaj na tem mestu ustavil. Upam, da sem podal dober pregled tega, kar je zapisano tudi v delovnem dokumentu. Vse to se mi zdi pomembno za, sodoben, za sodobno varstvo podatkov in sedaj pa se veselim tudi razprave o tem. Danes popovdan imamo še dva gosta, govornika, eh, generalnega direktorja Manservisija in Lebaj generalno direktorico. In eh, zato, eh, ker eh, ta točka zadeva sporočilo komisije in tudi zaradi tega, ker bodo povabljena čez deset minut, bi želel krajše opombe k predstavitvi gospoda Fosa. Kristin, prosim, da. Hvala. Poskusila bom na kratko povedati, kajti veliko misli je bilo zelo dobro povedanih strani poročevalce. Gre za delovni dokument, eh, ki vzpostavlja odlično komunikacijo z komisijo. Eno načelo eh, ki se ga moramo vedno spominjati, je to, da varstvo osebnih podatkov v nasprotju s tistim, kar ljudje menijo, ni ovira za svoboden pretok osebnih podatkov, temveč eh, predpogoj za prenos osebnih podatkov. Strinjam se s poročevalcem in eh, podarjam, da se tudi komisija pomika po tej poti, morali bi imeti enotni instrument za varstvo osebnih podatkov, ki pokriva vsakršno uporabo teh podatkov, bodi si v okviru eh, pravosodja ali trgovine. Tako moramo uporabiti enake načela za prvi in tretji stebr. To je tudi ključnega pomena za državljane in tudi za Podjetja, ki se sedaj srečujejo z velikimi problemi, kaj ti morajo spolnjevati različna merila in se prilagajati različnim pravilom v raznih državah. Bilo bi bolje, če bi imeli enoten, usklajen in pregleden okvir za Evropsko unijo, ki bi bil bolj podoben uredbi kot direktivi, vendar videli bomo, kaj bomo s tem lahko dosegli in eh, če naj bi to bila direktiva, naj bi imela enako prednost kot sedanji instrument, da je, imamo eh, neutralno tehnologijo, eh, glede na to, da se ta tehnologija razvija dosti hitreje od našega sprejemanja zakonodaje. Kar zadeva uveljavljanje in uresničevanje, pozdravljam predlog eh, komisije, eh, da bi okrepili delovanje organov za varstvo osebnih podatkov in eh, menim, da ne glede na hitro razpravo, ki jo moramo opraviti, bi morali razmisliti tudi na splošno o uporabi strogih sankcij zoper zlorabo osebnih podatkov. In še ne nazadnje, menim, da se sedaj soočamo z dvema izzivoma, eh, ki sta precej eh, trdovratna. Kot eno gre eh, zakonodaja, ki se nanaša na določeno področje, kjer so podatki zavezani z pravili pravosodja in naj ne bi bili preveč molčeči eh, pri varovanju osebnih podatkov na tem področju, bi morali biti bolj samozavestni v korist evropskih državljanov. To bo trd oreh, kajti veliko krat govorimo o osebnih podatkih, podatkih govor, imamo pa v mislih določene podatke namenjene za področje varnosti in eh, te podatke lahko uporabljajo samo za določene namene. Torej, ne gre za same osebne podatke, ki jih velja varovati. Ti podatki morajo biti zavarovani v določenem kontekstu. V povezavi z drugimi zadevami, kajti določene. Določeni podatki v določenem kontekstu se niti ne opazijo, v drugem kontekstu pa so lahko zelo občutljive narave. Še posebej recimo v odnosu do mojega delodajalca. Nimamo eh, podatkovnih eh, zbirk, eh, kjer so vsi ti osebni podatki premočrtni, naprimer, in potem bom zaključila. En primer bom podala sedaj. Če damo soglasje za uporabo določenega niza osebnih podatkov za določene namene in druge osebne podatke za druge namene in tako naprej, pet različnih nizov podatkov in potem se ti podatki medsebojno povežajo in se uporabijo za profilirani morda za komercialne namene, morda za boljše storitve in proizvode, vendar nismo nikoli dali privolitve ali soglasja za ta določen profil, ki se lahko uporabi tudi strani organov eh, za eh, pregon. In kar moramo tukaj eh, varovati, je, so osebne informacije o posameznikih. zato ne bo tako lahko in eh, zato z veseljem eh, pričakujem sodelovanje eh, s poročevalcem. Res je, da smo že pozni, to je negativna plat tega in zato bi želela, da bi bili zelo koncizni, kratki. And Cornelia Ernst. And I hope it is the... In upam, da je to zaključen seznam govorcev. Prosim, eh, gospod eh, Lambinidis. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Najprej se moramo zavedati dejstva, da so danes podatki na voljo povsod in zelo lahko razpoložljivi in 23-46 eh, revizije. Eh, to ne omogoča in tudi ne vsebuje takšne možnosti. In zato bi morali okrepiti 95-46. Eh, in nikakor ne smemo te uredbe spreminjati. In eh, v tem kontekstu eh, bi se želel zahvaliti komisiji in poročevalcu za te delovne dokumente kdaj se uporablja varstvo osebnih podatkov. Tako kot eh, o tem danes govorimo, to ne bi eh, bilo splošno načelo in osnovna pravice. In eh, ta direktiva se nanaša na vse enako. Seveda, jasno je, da obstajajo tudi določene izjeme, tudi v določenih zakonodajnih aktih kotih, ki morajo biti eh, zelo jedrnati in sorazmerni takrat, eh, ko ukrepamo zopr eh, kazniva dejanja, vendar izjeme naj ne bi bile kot del direktive, morali bi biti kot izjeme takrat, ko se nanašajo na vse in vsakogar brez izjeme. Vprašanje pridobljenega soglasja je nekaj, kar je Sofi povedala in tudi poročevalec v različnih kontekstih. To je zelo občutljivo vprašanje in popolnoma jasno je, da v revidirani direktivi o varstvu osebnih podatkov nismo mogli tega eh, obravnavati v podrobnostih. Vendar pa podano soglasje je načelo, s katerim se popolnoma popolnoma strinjam in menim, da je tudi pravilno odraženo tudi v poročilu. In še ne nazadnje, vprašanje, zakaj lahko uporabljamo pravni instrument. Jasno je, da imamo vprašanje usklajevanja znotraj EU eh, tudi strani podjetij in eh, vladnih organov podjetji včasih delajo v okviru različnih pravil in to je slabo za podjetja in tudi za pravice eh, državljanov in tudi za eh, učinkovito sodelovanje med policijskimi organi. In naj v zvezi s tem podarim naslednje. Če uredba ima najvišji možni skupni imenovalec, potem je tudi smiselna. Če bo pa nekakšen zvode, zvodenili zakonodajni akt, eh, potem vse ne bo obnesle. To je pa odvisno v veliki miri, kako na to gleda komisija. Menim, da komisija želi utrditi ta instrument, kajti jasno želimo uredbo, ki bo zavezujoča za vse na najvišji možni ravni varstva osebnih podatkov, tako kot navaja tudi direktiva. Hvala, predsedujoča. Najlepša hvala. Gospod Alvaro, prosim. Frau Vorsitzende, glaube, so wie Najlepša hvala. To je tako zelo pomembno, da ne bi smeli razmišljati o tem, da lahko spet izumljamo Ameriko, kajti 95-46 uredba je zelo dobra takšna, kot je in vse pokriva zelo široko področje. Namen varstva osebnih podatkov in tudi prenos letih. In pokriva tudi druge vedike, eh, ki so mednarodno veljavni z edino možno izjemo združenih držav. In eh, to uredbo bi lahko uporabili tudi kot model za lastno zakonodajo. Tisto, kar je odločilnega pomena pri vsem tem, je to, da eh, ne direktiva, ne uredba tega ne pokrivata v, v, v smislu, ali je možno vse to uresničiti zaradi suverenosti držav članic. In sedaj komisija mora najti pravno podlago, da to lahko pokrije v okviru 16. člena, tako kot je povedala Sofi in morda nam da možnost, da uvedemo tudi možne sankcije. Je pa res, da posamezne sankcije niso v pristojnosti Evropske komisije. odločilnega pomena, pa tukaj niso določene sektorske ureditve, ne glede na to, je, kakšen je bil razvoj interneta od leta 1995. To je tista splošna direktiva, ki zajema tudi druge sisteme in zato moramo paziti na to, da ne bomo vsega skupaj pomešali. Tukaj gre za vprašanje varstva podatkov. In ravno zaradi digitalnega razvoja moramo jamčiti varnost tudi pri eh, javnih oblasteh, pri zdravstvu in tako naprej. Zagotoviti je potrebno, da so podatki varno shranjeni tam, kjer so shranjeni, kako lahko uredimo vprašanja zlorabe podatkov, kako lahko poskrbimo za to, da podatki iz teh podatkovnih baz ne bojo končali nekje drugi, ker ne služijo svojemu namenu. Torej, govorimo o ukrepu, ki združuje drugi in pa tretji steber. Tudi to je razlog za revizijo direktive iz leta 1995, ker smo sedaj združili ta dva stebra in sedaj je potrebno ustrezno preurediti tudi to direktivo. Sam si želim, da bi sedaj dobili. Uh, uredbo, s tem bi dobili enotni, enotna raven zaščite podatkov in nihče ne more eh, trditi, da si želi, da se vrnemo na nivo iz leta 95. To ne bo možno ne v, v parlamentu, ne v večini držav članic. Vendar pa je sedaj najbolj um, kočljivo to vprašanje, kako je možno združiti ta drugi in pa tretji odstavek, tretji steber, kako združiti vidik enotnega trga in pa vprašanja pravosodnih zadev. Ne smemo pa se pretvarjati tako, kot da je digitalizacija nevidno ušla izpred oči institucijam. Kako postopati, tudi v primeru nacionalnih izjem, države članice bi lahko z utemelitvijo ogrožena nacionalne varnosti odstopile od uh, pravil na področju varstva podatkov. Nakončam IP naslovi. Um, tudi tukaj se postavlja vprašanje, ali so to osebni podatki ali ne. Varstvo podatkov, ne glede na to, ali bo to uredba ali direktiva, mora biti tehnološko neutralna, fleksibilna in to bi lahko na ta način rešili, če bi podobno kot pri ISO 2011 imeli enoten katalog določil zaščite podatkov, da bi podjetja po postopku preverjanja in pa po, po, enos, po uskladitvi z evropskim pravom bi imeli določen eh, proizvod eh, tudi ta certifikat. Če bi torej imeli potem ta certifikat, potem bi lahko uporabnik vedel, da so zajamčeni evropski standardi varstva podatkov in da si kot potrošnik tukaj um, ne rabi delati skrbi. Hvala lepa. Uh, uh, imeli bomo več izmenjave mnenj v zvezi s to temo. Gospod Albrecht, prosim, na kratko. Ja, vielen Dank. Um, okay, I can switch to English, no problem. Uh, I, I, Lahko govorim tudi angliško, ni nikakršnega problema. Prosim, govorite grško, ne znam grščine, nažalost. Menim, da je Aleks povedal äh, kar nekaj, kar sem tudi sam želel omeniti. Kot prvo, najbolj pomembno je, da direktiva 95-46 ni točka za našo debato. Jasno je, da jo je treba prilagoditi k eh, Lisbonski pogodbi in eh, da moramo imeti direktivo, ki bo pokrivala tako prvi kot tretji stebr. In še preden bomo nadaljevali, moramo z nečim razčistiti. Kot prvo govorimo o direktivi, o ali o uredbi, ki se nanaša samo na varstvo osebnih podatkov, temveč tudi na svobodni pretok informacij. In to je bil tudi namen prve direktive iz leta 1995 in popolnoma jasno je, da to ne pomeni nikakršne ovire. Tako kot Eh, tudi vprašanje eh, ukrepanja proti kriminalu in terorizmu ne more biti ovira za varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je možnost in učinkovita in, eh, celo, učinkovita in celovito varstvo osebnih podatkov ne izključuje možnosti, da bi Povsod po Evropi si izmenjevali te podatke. Razmišljamo pa o uveljavljanju eh, s tem povezanih načel, eh, ki jih sedaj moramo urediti. Menim pa, da imamo velike probleme prav pri uresničevanju ne samo znotraj Evropske unije, temveč tudi zunaj. Eh, moramo razmišljati tudi o sankcijah, če gre za kršitve Potem eh, potrebujemo tudi modele eh, za certifikacijo. Menim, da je vse to možno. Eh, sedaj imamo tudi dobro sporočilo Evropske komisije in menim, da Evropski parlament mora pripraviti nekaj točk, kjer mi menimo, da bi morali kaj storiti in po kateri poti naprej kaj ti Evropski parlament bi želel celovit okvir, seveda, če se lahko strinjamo eh, s tem, eh, da je eh, direktiva iz leta 95 lahko začetna točka za pripravo standardov tako znotraj Evropske unije kot tudi širše. In to takšno je naše stališče. Želeli bi se tudi uskladiti v zvezi z določenimi načeli. Eh, Nasplošno imamo dobra eh, načela osebovane v naši uredbi, eh, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov. To bi morali ohraniti in še pripraviti dodatna pravila za uresničevanje in uveljavljanje in še dodatno, dodatno profiliranje, pripravite dodatno profiliranje povezano z našo internetno dobo, eh, ki jo tudi pokriva eh, direktiva o zasebnosti. V zvezi s tem moramo govoriti tudi o možnosti, da bi bili anonimni ali da bi bili navzoči s pseudonimom. To je zelo pomembno, ko govorimo o zasebnosti in ko govorimo o eh, informacijah in samo določanju, kar je zelo pomembno eh, v našem času medsebojne povezanosti, recimo, eh, ko vsakdo lahko ve vse o nas, potem je zelo pomembno, ali je ta oseba neposredno povezana z menoj ali ne. In zato bi lahko uporabili pseudonim. In gospa Enc je zadnja in še potem gre beseda poročevalcu. Hvala lepa, tudi sama bom kratka. Dejstvo je, da imamo direktivo za varstvo podatkov, ki bi jo lahko na dober način, nadal, na nadaljni način izgradili. To mora, naša, to mora ostati naša osnova. Moramo se vprašati, kako lahko zagotovimo enake kriterije, kako lahko prispevamo k harmonizaciji varstva podatkov, tudi ko gre za kazenski pregon, eh, kako lahko to uveljavimo na vseh področjih in kako lahko izvajamo enotno enotna pravila varstva podatkov v celotni Evropski uniji. Varstvo podatkov mora veljati za vse. To si moramo jasno predočiti. Zato moramo razmisliti o novih področjih, kako eh, naprimer zagotoviti varstvo podatkov delavcev, in kako upoštevati posebnosti v zvezi s tem področjem. Tudi pri spremljanju izvajanja moramo biti pozorni. Imamo tudi inštrumente, ki veljajo v primeru kršitve pogodbe, eh, kršitve pogodb. In pa vedno znova se moramo vprašati, kaj dejansko potrebujejo naši državljani in pa državljanke, ko gre za vprašanje varstva njihovih osebnih podatkov. In tukaj moramo govoriti o resnični preglednosti, moramo govoriti o pravni pomoči, o možnosti pritožb na nacionalnih sodiščih in pa o varčevanju s podatki. Tudi naslednja točka se mi zdi pomembna in sicer gre za krepitev pristojnosti povlaščenca za varstvo podatkov. Izredno pomembno je, da eh, okrepimo njihovo neodvisnost in eh, v skladu s tem novo razmislimo o pristojnostih teh povlaščencev. Potem še zadnje, ni mi všeč, ko govorimo o minimalnih standardih, ko gre za zaščito podatkov. Mislim, da bi morali tukaj imeti vse obsegajoče standarde. Torej, poročevalec in pa poročevalec si v senci morajo to zelo jasno določiti. Reflection. Hvala lepa še. Gospod Vos, mislim, da ste dobili široko podporo, ampak vseeno vam dajem besedo za zaključek. Hvala lepa pri celotni količini omenjenih tem je težko vse skupaj strniti. Eh, morda sem nekoga prestrašil, ko sem rekel, da je potreben svež pogled na varstvo podatkov. Seveda s tem eh, ne želim popolnoma zanemariti že obstoječe direktive, res pa je, da potrebujemo tudi ocene obstoječih določil. Veliko tem je bilo omenjenih. Ne vem, ali so bile določene točke kritika moje predstavitve, ampak z. večino povedanega se tako ali tako strinjam ali pa sem to že uvodoma povedal sam. In pa potem še zadnja točka v zvezi z, z minimalnimi standardi. Meni ne gre za minimalne standarde ali najviše standarde. Gre predvsem za to, da ustvarimo enakovredno stopnjo varstva podatkov in to na visoki ravni, ne glede na to, kakšni so minimalni ali maksimalni standardi. Uh, Pomembno je to, da obstaja enotna ureditev v državah članicah in da zagotovimo visoka merila. Naših kriterijev nočemo znižati, ampak jih želimo zvišati. Kakorkoli, hvala za vse pripombe in ideje. Poskušal bom te ideje upoštevati pri pisanju, nadaljem pisanju poročila in upam, da bomo še naprej eh, imeli tako dobre izmenjave mnen in da bomo na koncu dobili dobro, učinkovito in sodobno pravo na področju varstva podatkov. Hvala lepa. Veliko podpore imate, to je jasno. Hvala. Sedaj pa zadnja točka. gospoda Manservisija prav tako vabimo na govorniški odr. And uh, this, this point is uh, the. Uh... To je začetna razprava o tem, kaj lahko Libe stori v večletnem finančnem okviru za OSVP, tudi gospod e, oziroma odbor Šure razpravlja o tem. Z veseljem bomo prisluhnili obema generalnima direktorjema iz generalnega direktorata za pravosodje in za notranje zadeve. Generalni direktorat za notranje zadeve je odgovoren za migracijske tokove, imajo nadzor nad skladom za vrnitve, skladom za begunce, skladom za migrante in seveda njihova naloga je tudi zavarovati svoboščine. Odgovorni so tudi za agencije, SEPOL, Europol in tudi prihodnjo agencijo IT, pa tudi za Eurodak. O tem smo že večkrat razpravljali. Generalni direktor za pravosodje je odgovoren za različne programe, naprimer temeljne pravice in pravosodje, temeljne pravice, preprečevanje uporabe drog in tudi center za pomoč odvisnikom od drog. Po začetnih izjavah bomo imeli nekaj časa za razprave. Najprej pa dam jem besedo gospodu Manservisiju, potem pa še gospa Lebaji. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala za povabilo. Želim vam podati kratek pregled našega dela, težav, s katerimi se soočamo in osnovne informacije o tem, kaj delamo. Seveda sem na voljo za razpravo o po svoji predstavitvi. Torej, trenutno stanje instrument za notranje zadeve predstavlja nič cela 77 odstotkov proračuna, 6,4 milijarde od, 2004, od 2007 do 2014. To pokriva programe, agencije in večje sisteme IT, 4 milijarde je za splošni program Solidarnost in upravljanje migracij. To je temeljina na štirih temeljih, med drugim begunci in vračanje. Seveda pa vse upravljamo z skupnim načinom upravljanja. Imamo tudi program za varnost in zagotavljanje svoboščin agencije, so pokrite z 18 odstotki proračuna, agencije so Europol, Sepol, Frontex, spremljevalni center za droge EASO in agencija IT, ki bo prevzela upravo SISA, VISA in drugih instrumentov. Še zadnja stvar. Način razporeditve sredstev je zanimiv kajti to je dober primer, primer zagotovljanja sredstev za nazaj. To pomeni, da začnemo z majhnimi, majhnimi vsotami, potem pa to vsako leto povišujemo za 15 odstotkov, naprimer. Dva razloga sta za to. Prvič, zato, da omogočimo absorpcijske zmogljivosti držav članic, da lahko ta sredstva sploh uporabijo in drugič, ker to odraža povečano odgovornost Evropske unije na teh področjih. Še posebej, če upoštevamo postopno uvedbo štokholmskega programa. To bo kasneje tudi odločalo o vsotah v prihodnosti takšno je stanje, ne želim govoriti predolgo o tem. Druga točka, kaj v trenutnem sistemu ne deluje. V osnovi imamo dve vrsti pomanjkljivosti, česa ne moremo storiti. Ne moremo hitro ukrepati, čeprav bi morali. Ne moremo se hitro odzvati na krize, zato da pomagamo državam članicam, ki so v prvi liniji, zato da pomagamo partnerjem, ki se znajdejo v težavah. Prav tako ne moremo pomagati ljudem, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Naprimer, eritreci somalci in etiopici, ki so sedaj v Libiji in v Egiptu in tam čakajo. Tega sedaj ne moremo storiti, ker je sistem preveč birokratski. Nič ne moremo pomagati oziroma zelo malo. In drugič, ne moramo financirati skupnih preiskovalnih skupin. To je vedno bolj pomembno za to, da najdemo naprimer mednarodni organizirani kriminal. Naprimer, mladoletniki brez spremstva prav tako niso vključeni v to. Trenutno so vključeni v več različnih programov, ne moramo pa zagotoviti specifičnega financiranja za to. Še nekaj, če omenim samo nekaj pobud. Ne moramo spodbujati svojih interesov v zvezi s tretjimi državami. Pogosto, na primer, dobimo mandat za to, da se pogajamo o sporazumu o ponovnem vračanju ali partnerskem sporazumu, preprosto pa nimamo dovolj orodi na voljo, ki jih potrebujemo. Več moramo storiti za to, da bomo lahko zagotovili, da bo sporazum o ponovnem vračanju dejansko uveljavljen in da se bo s tistimi, ki jih vrnemo v državo izvora, tudi ustrezno ravnalo. Ne moremo financirati ukrepov, ki so namenjeni temu, da bi izboljšali zmogljivosti za upravljanje meja. Tega ne moramo storiti. Seveda lahko to storimo, vendar je pot tako mučna in vključuje tudi izsiljevanje pri drugih finančnih instrumentih. Tega ne moremo storiti torej. In še nekaj. Pomanjkljivosti so tudi v mehanizmu za zagotavljanje rezultatov. Kako to deluje? Namesto, da bi preučili tveganja migracij in upoštevali, naprimer, lego držav članic pri tem, ko delimo sredstva za nadzorovanje meja, tega ne moremo storiti. Postopek je zelo matematičen, ampak, naprimer, država članica, ki nekaj let dobro ravna z migracijskimi tokovi, ni deležna nagrade, ampak kazni za to, ker se vključuje tisto, kar se je zgodilo prej, ne glede na to, kako se je to zgodilo. To velja za nadzor meja, za upravljanje z begunci in tako naprej. Vsi skladi torej so obrnjeni nazaj, namesto da bi gledali v prihodnost. Mi pa komaj sledimo. To je pomenkljivost. Vse Vsa sredstva se delijo na, področ, na principu skupnega upravljanja. Vsako leto imamo več kot 100 programov in delovnih programov. Vsako leto moramo pogledati torej, večletni program in tudi letni program. Letni program vključuje 27 več ali manj glede na to, koliko držav je vključenih v to ampak 27krat 4. Vsako leto moramo to storiti. Programiranje, spremljanje, revizija in seveda tudi zaključevanje. To zahteva zelo veliko ljudi in zelo veliko dela, samo zato, da zagotovimo ustrezno finančno upravljanje. Če pa moramo poseči v ta mehanizem, da bi zagotovili nekaj prožnosti, smo popolnoma paralizirani. To je še ena velika pomankljivost. In še nekaj, Vsak sklad ima svojo pravno podlago. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo popolno vertikalno ločevanje in veliko krat pride do podvajanja. Namesto, da bi delali z ozirom na cilje, gledamo, kakšni instrumenti, kakšne urodja so nam na voljo. To je bila moja druga točka, torej kaj ne deluje vsebinsko in postopkovno sem vam razložil, kaj lahko spremenimo. Sedaj pa, kaj je dodana vrednost skladov? Samo nekaj primerov, nimamo veliko časa. Seveda pa sem pripravljen iti v podrobnosti, ampak način obravnave naloge upravljanja zunanjih meja razpravljamo o razširitvi šengenskega območja, ampak mislim, da obstaja možnost, da strukturno pomagamo tistim državam, ki so upravno šipke, ampak izpostavljene na zunanjih mejah Evropske unije. Mislim, da lahko pri tem dobro delamo, še posebej, če bomo sprejeli novo pravno podlago za šengenski prostor. Imamo tudi občutna sredstva, ki so na voljo za to, po drugi strani pa lahko spremenimo tudi pristop pri nadzoru meja in ne menimo, da bi morale delati samo države članice, ki so na zunanjih mejah. Te države članice delajo v interesu celotne Evropske unije. Zunanje meje zaupajo vsi državljani in če jo upravljamo na harmoniziran način v smislu standardov in ustrednih institucij, potem pa nekdo reče, ne želim se vključiti v to, potem je to v redu. Ampak kaj želimo? Želimo zagotoviti, da bodo te države članice delale v interesu celotne Evropske unije, zagotavljale bodo storitev in namesto tega, da bi jih financirani, lahko pomagamo pri izvajanju te storitve. Lahko pomagamo torej na strukturni način. To je samo en primer. Drugi primer je to, kaj se dogaja v Južnem sredozemlju. Mislim, da moramo imeti na voljo program, ki je uravnotežen, kajti zaščititi moramo ljudi. Pomagati moramo določenim državam in tudi schemo za regionalno pomoč bi morali imeti za to, da lahko pomagamo tistim ljudem, ki si pomoč tudi zaslužijo. Imamo veliko vprašanje v zvezi z ponovno naselitvijo delitev bremen v Evropi ne poteka tako, kot bi morala. Imamo orodja in nimamo pa zadostnih pobud. Vse skupaj je preveč razdrobljeno. Mislim, da smo prišli do točke, da moramo ustvariti pogoje, kjer bo to za države članice cenovno sprejemljivo. Nova realiteta mednarodnega kriminala, naprimer kibernetski kriminal, terorizem in tako naprej temu se s trenutnimi finančnimi sredstvi ne moramo zoperstaviti. Biti moramo bolj aktivni na preprečevanju in bolje povezovati službe in orodja, ki jih imamo na voljo, kar zadeva zunanje delovanje. Delamo na podlagi instrumentov, ki so opredeljeni za razvojne namene sem generalni direktorator za razvoj, oziroma bil sem šest let, vem, kako težko je uporabiti te instrumente, ki so dejansko namenjeni temu, da bi uporabili sredstva v ustreznih državah. Delati moramo tudi v interesu Evropske unije in, in v interesu Evropske unije je, da so to zanesljive partnerke. Vedno lahko najdemo nek kompromis, ampak nismo ustrezno upremljeni. To sem enkrat že povedal in še večkrat lahko povem. Trenutna politika o sporazumih o ponovne naselitvi je takšna, da jo moramo spremeniti. Biti mora bolj uravnotežena. Mobilno partnerstvo, naprimer. To je bilo rečeno na Evropskem svetu. Če ne bomo instru imeli instrumentov, ki bodo zagotavljali tudi reforme in večjo varnost, potem bo to nemogoče. Če ne bomo imeli sredstev za to, da poskrbimo, da ko ljudi enkrat vrnemo, da se bo z njimi ustrezno ravnalo, da bodo integrirani in da bodo spoštovane človekove pravice, potem je naša politika lahko samo besedna, ne pa tudi vsebinska. To so nekaj pri, primeri tega, česa ne moremo storiti in kaj bi morali storiti. In še nekaj, poenostaviti bi morali arhitekturo zagotavljanja rezultatov. Razložil sem sklade, agencije in tako naprej. Mislim, da bi morali najprej zmanjšati število skladov na dva. Eden bi zadeval migracije in azil, drug pa upravljanje meja in varnost. Zato, da bi zmanjšali razdrobljenost, da bi poenostavili pravno podlago in da bi bilo to bolj uporabnikom prijazno. Drugič, da bi ukinili to povezavo med večletnimi in letnimi programi, kajti to vključuje zelo veliko birokracije. Imamo več kot 100 programov. Mislim, da bi lahko imeli večletni program. Ta program bi lahko potem udejanili vsako leto, ne pa da bi se vsako leto o njem pogajali. Kajti zaenkrat imamo več kot 100 programov. Tretja stvar je, da bi sistematično uporabljali deljeno upravljanje. Vendar, deljeno upravljanje, ki ga prej reformiramo. Vsako leto preučimo, kaj smo storili in kako lahko imamo stroške pod nadzorom. Komisija mislim, da razmišlja o reformi skupnega upravljanja, zato da bi to bile neke vrste pogodbe za doseganje ciljev. Namesto tega, da bi preprosto razdelili sredstva in potem preučili rezultate, bi lahko že vnaprej določili skupaj z državami članicami cilje. Cilje, ki jih mora doseči vsaka. Na to bi lahko to spremljali, imeli bi tudi kazalnike in zagotovili bi bolj pregleden dialog. Na koncu pa bi lahko izmerili, ali je bil cilj dosežen ali ne. Gre za deljeno upravljanje, ampak tukaj bi morala biti izvedena reforma. Mislim, da lahko sklepamo, da komisija razmišlja o tem in zbira tudi naše izkušnje na tem področju. In še nekaj, opremljeni moramo biti zato, da posredujemo v nujnih primerjih. Naprimer, kolegi v Eko, mislim, da bi lahko mi hitreje ukrepali, če bi imeli sredstva na voljo. Države članice so v bojnih linijah, ampak naša zmogljivost za hitro odzivanje na nujne primere je zelo, zelo omejena to politično področje je po definiciji podvrženo nepredvidljivim vidikom, naprimer migracije, naravne katastrofe in tako naprej. Še zadnja točka, vendar to želim vključiti v arhitekturno poenostavitev, vloga agencij, to je zelo pomembno. Kaj želimo storiti?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 v okviru programa, ki podpira sistematično prizadevanje držav članic, da bolje, boljše upravljajo svojimi mejami, lahko Frontex bolje izkoristimo za to, da bi trajno zagotavljal tehnično pomoč in podporo državam članicam, ki potrebujejo znanje, podporo in tudi spremembo v kakovostnih standardih. Ta proračun se vedno tudi ne povišuje, ampak da bi jih uporabili za ciljno smerjene naloge. To bi bilo tudi bolj pregledno, jasno bi bili določeni cilji, cilji bi bili določeni na politični ravni, strani institucij Evropske unije, naprimer sveta, parlamenta ali komisije, one pa bile bolj izvršna veja, seveda to na bolj ne tehnični ravni, ker to niso izvršne agencije, vendar lahko bi združili neke vrste ukrepanje na zahtevo, zato da bi povečali koherentnost Evropske unije. Čisto na kratko, časa je malo, ampak to so gradniki naše analize, kaj deluje, kaj bi lahko storili. Na podlagi tega seveda delamo na tudi na finančnem področju. To je odvisno od našega financiranja. Bliže smo letu 2000 oziroma vsoti iz leta 2013. Tiste države, ki so šele sedaj začele to izvajati, kot je treba, bi lahko bile v nepoštenem položaju. Hvala sedaj pa gospa Lebaj. Vabim vas, da tudi vi podate predstavitev, potem pa bomo slišali nekaj vprašanj in komentarjev. Hvala. Um, Hvala lepa. Na strani pravosodja je proračun precej majhen, to je ena milijarda v sedmih letih, to je ni cela sedem odstotkov skupnega proračuna Evropske unije, zato ne gre za veliko denarja. 36 odstotkov je namenjenih agencijah agencije dobro poznate, to so FRAV, to je Agencija za temeljne pravice, Agencija za enakost med spoloma in Eurojust. In seveda Agencija za droge. Zelo pomemben del, zelo velik del proračuna je namenjen agencijam, poleg tega pa imamo tudi pet programov, ki jih razvijamo že več let. in seveda tudi razvoj na političnem področju. Preučili smo delovanje teh programov in jih tudi ocenili. Rezultati niso presenetljivi. Izkazalo se je, da so programi zelo koristni obenem pa je tudi jasno, da je način izvajanja teh programov razdrobljen, veliko je majhnih projektov, zelo veliko je administracije in kakor velja za proračun v generalnem direktoratu za notranje zadeve, vedno obstajajo možnosti za izboljšavo zagotavljanja rezultatov delamo na tem in delamo tudi na tem, kar je omenila komisija pri globalnem razmisleku o večletni perspektivi. Razmišljamo o dodani vrednosti, razmišljamo o tem, kako bi lahko podprli glavne politične prednostne naloge. To je tisto, kar je zelo pomembno zelo pa razmišljamo tudi o rezultatih. To je ena od mogoče pomankljivosti. Kakor trenutno delamo, je zelo težko izpostaviti vpliv pomoči, ki jo zagotavljamo. To torej počnemo. Razmišljamo tudi o vsebini. Kaj je tisto, kar je potrebno in kar bo potrebno v prihodnih letih na tem področju. Na področju pravosodja je zelo pomembno izvajanje politik in izvrševanje. Razvijamo zakonodajne instrumente in v primeru pravosodja ni dovolj, da preprosto pripravimo instrumente. Ne, zelo pomembno je, da zagotovimo tudi elemente, s katerimi bomo zagotovili, da se ti pravni instrumenti izvajajo. To lahko razvijamo na več različnih načinov, naprimer usposabljanje. Gre tudi za enega cilja štokholmskega programa. Tam je navedeno, da bi morali polovico pravnih pripravnikov usposobiti. Mislim, da govorimo o številki 600 tisoč. To je zelo pomembno. Če ne bomo usposobili pravnikov in sodnikov na področju evropske zakonodaje, potem bo naše delo težko. Zato mislim, da bi v prihodnosti morali veliko pozornosti nameniti usposabljanju. Prej ste govorili o varstvu podatkov. v okviru nove podobe, ki jo pripravljamo, mislim, da bo prav gotovo postala potreba potem, da organe za varstvo in zaščito podatkov bolje sodelujejo med seboj, da vedo, kakšni bodo pravni instrumenti, zato da bo tudi pravno tolmačenje enako. To je eden od primerov, ki vam lahko da predstavo o tem, kako pomembno je usposabljanje. Še en element, ki je zelo pomemben, je razvoj orodi IT. To ni samo orodje. V našem generalnem direktoratu smo pripravili spletno stran, ki ni navadna spletna stran, ampak je, gre za dejansko koristno orodje, zato da lahko pravno preteklost ljudje tam vidijo. To predstavlja osnovo za sodelovanje. Gre tudi za številne instrumente na področju družinskega prava. Tudi to je moč izvajati, zato se lahko zelo zanesemo na urodja informacijske tehnologije in seveda tudi čezmejno sodelovanje na področju pravosodja je to ključnega pomena, je to zelo pomembna tema. Gre za pravosodje v širšem pomenu besede. Naj vam podam samo primer. Naprimer, sistem za otroke, ki je vzpostavljen zato, da hitro najdemo izgubljene otroke. Vse to je povezano s čezmenim sodelovanjem in to bo tudi ključnega pomena v prihodnosti. Naslednji element, ki je zelo pomemben, je, da je sicer zelo dobro razvijati pravice, ampak državljani se morajo teh pravic zavedati. Ne moreš zagovarjati svojih pravic, če sploh ne veš, kakšne pravice imaš. Prav gotovo bomo razmislili tudi o tem zato da bi svoje programe ustrezno prilagodili. To so predhodni elementi, o katerih razmišljamo, potem imamo seveda tudi možnost zagotavljanja rezultatov, imamo pet programov in zelo si želimo poenostaviti vse skupaj, zato da bi imeli samo en program, v katerega bi lahko vključili vse politične prednostne naloge, razvrščene po različnih temah, naprimer temeljne pravice, civilno pravo, kazensko pravo. Tako bi tudi izvajanje postalo enostavnejše za tiste organizacije, ki prejemajo finančno sredstva. Zelo pomembno je torej, da spremenimo sistem razdeljevanja sredstev in da razmislimo o tem, kam bi morali nameniti sredstva, ki nam jih da proračunska oblast. Hvala. Hvala lepa. Govorimo o majhnem delu evropskega proračuna, vendar mislim, da bo vseeno veliko vprašanje, kako lahko dobimo dovolj sredstev za to, da pokrijemo vse te programe in vedno večje potrebe. Tudi vsa ta kriza v zvezi z južnim sredozemljem nam je pokazala, da potrebujemo več prožnosti in da moramo hitreje sprejeti korake. Gospod Alvaro, gospa Keller, potem bomo nadaljevali. Gospod Alvaro je bil prvi. Z njim bomo začeli, potem pa gremo naprej. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in hvala lepa obema gostoma za zelo podrobno predstavitev. Govorimo v bistvu o večletnem finančnem okviru. Zelo dobro je podznati podrobnosti programov, ampak mi želimo pripraviti strukture. Sem član odbora ŠUR, zato smo danes govorili tudi o tem. Samo tri odstavke imamo v skupnem poročilu, ampak vseeno imamo neko predstavitev. Kolegi v odboru za proračun sicer ne vedo, kako pomeni ta točka, ampak gospod Gariga bi lahko spregovoril o celotnem večletnem finančnem okviru, to pa vključuje celoten proračun Evropske unije. Zelo vesel pa sem, da smo to slišali, kajti to je v skladu s tem, kar smo želeli doseči mi s komisarjem oziroma s komisarko. Sem imel priložnost razpravljati o tem, namreč, da bi imeli dva sklada, to so migracije in varnost vse je zelo smiselno, čeprav bi sam rad šel še globije. Ne bi bilo dobro, ali bi v to vključili tudi evropsko sosedsko politiko. To vključuje notranje zadeve in pravosodje. Veliko programov naj bi sodelovalo, naj bi se izvajalo skupaj, še posebej, ko govorimo o Severni Afriki. Imamo programe, ki jih tam izvajamo. Lahko bi bilo morda dobro, če bi to vključili pod odgovornost portfelja za notranje zadeve, kajti sosedska politika vedno vpliva na to, kaj se dogaja v Evropski uniji. Ne gre samo za vprašanje azilo in migracij, sodelujemo tudi z Rusi, sodelujemo z Litovci, o pretoku ljudi in tako naprej. Morda bi bilo smiselno, da bi sosedsko politiko torej vključili v poglavje tri oziroma razdelek tri. Vsaj moja skupina se bo borila proti trenutnemu predlogu. Zaenkrat obstaja tudi predlog, da bi imeli razdelek dve, ki se imenuje državljanstvo, tam naj bi imeli kulturo, mlade, svobodo, varnost in pravosodje. Mislim, da je to nekoliko narodno. Državljanstvo potem predstavlja samo eno tretjino proračuna morda, če se kolegi iz EPP-ja strinjajo z mano, morda bi lahko pozitivno vplivali na gospoda Garigo, namreč, da nima smisla imeti samo enega razdelka državljanstvo, kamor bi vključili vse, vseeno pa bili dobro, če bi ločevali med komunikacijo in mladimi, ampak svoboda, varnost in pravica. Je nekaj drugega. Mislim, da tega ne bi smeli mešati. sam seveda to podpiram. Upam, da bo to vključeno tudi v pripravo poročila in da bomo prišli do podobnih sklepov. Sedaj pripravljamo predloge sprememb, tudi sam in moja pisarna bomo z veseljem sprejeli predloge v zvezi s tem. V odboru šure bomo prav gotovo. Razpravljali o tem, to je zelo pomembno tudi za odbor Libe, ne smemo pa pozabiti na države članice. Države članice imajo včasih drugačno mnenje kot mi in če se bo to zgodilo, potem bo večletni finančni okvir šel v drugo smer. Želim vam le podati nekaj zamisli, potrebujemo razdelke, kakršni so sedaj, ne da jih združimo v državljanstvo in zanima me tudi, ali ne bi bilo dobro, če bi del programov Evropske sosedske politike vključili v razdelek 3 ki je trenutno vaš razdelek. Veliko sinergij imamo tukaj, potem bi lahko tudi prihranili veliko administrativnih in birokratskih stroškov. Hvala. Hvala, gospod Keller. Uh, Hvala lepa. Tudi sama sem pozorno prisluhnila in imam nekaj vprašanj. Prvič, način deljenega upravljanja. Komisarka Malstromova je v odboru Šur povedala, da želi razširiti uporabo tega postopka, vi pa ste povedali, da bi morali to reformirati. Zanima me, kje želite uvesti način deljenega upravljanja? Bi to veljalo tudi za zvonanje dele? Na katerih področjih želite to uvesti? To me zanima. Zanimajo me tudi vaše zamisli o tem, da bi imeli proračun za zunanjo razsežnost v okviru generalnega direktora za notranje zadeve in v okviru razdelka 3. Strinjam se z vami, da ni mogoče uporabiti sredstev za razvoj v vidiku, da bi spodbujali interese EU. Komisarji običajno pravijo, da gre za interese držav v razvoju, vendar to ne drži. Gre za to, da ustavimo migracije in seveda to zadeva tudi interese Evropske unije, ne samo odpravo revščine. Zanima pa me, kako želite to doseči. Ali razmišljate o proračunski vrstici v okviru razdelka 3, kaj bi to vključevalo, kaj to pomeni, ali to pomeni, da tematski program migracije v okviru DCI ne bi bil več v uporabi, kajti potem bi ga vi dejansko prevzeli vse tiste dele, ki ne zadevajo razvoja. Kako bo to potekalo? Govorite tudi o sporozumih o ponovnem sprejemu. Trenutno to zadeva posebni tematski program. Če bi to izvedli, potem programa ne bi več potrebovali. Kaj menite o tem? Kakšna bi bila vaša strategija za to, da bi razširili sredstva za zonanje razsežnosti? Naprimer, poglejmo, kakšne so razmere v Severni Afriki. Veliko teh sredstev smo uporabili za sodelovanje z obmejnimi uradniki in policisti in tako naprej. Zanima me torej vaše mnenje v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje. Sistem dveh stebrov, da imamo sklad za migracije in sklad za varnost in meje. Kakšna je po vašem mnenju prednost tega ob poenostavitvi seveda v skladu za migracije? Bomo še vedno imeli sklad za begunce, sklad za vključevanje in sklad za vračanje. Zanima me torej, kakšen je vaš argument za to, da nas prepričate v svoje mnenje. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Yes, thank you. Well, I wish to start by thanking both speakers. Hvala lepa. Na začetku bi se želel zahvaliti obima govornika za odlične predstavitve in za odkrit način, s katerim so, sta pristopila k velikim izzivom, ki so pred nami. Popolnoma se strinjam s tem, kar sta govornika povedala. Mislim, da je to dobra osnova za nadaljevanje našega dela. Ampak kakorkoli naj izpostavim nekatere točke. Najprej, pororačun mora odražati naše vizije. Zato bomo morda morali na novo premisliti o celotni zadevi. E, torej, sedaj smo imeli naslove 1, 2, 3 in tako naprej. In namesto tega, da bi sedaj izhajali iz teh naslovov, bi lahko ponovno razmislili o tem, kaj je naša vizija, katera je smer, ki bi jo morala obrati Evropska unija. Podpredsednica Redingova je vedno znova podarjala, da je naslednji veliki projekt Evropske unije unija državljanov in to je vizija. Ali smo naš proračun povezali s to vizijo? To vprašanje bi si morali postaviti. Če imamo danes en odstotek za celotno um, področje pravosodja in notranjih zadev, potem uh, to gotovo ne odraža te velike vizije, da bi imeli Evropo državljanov kot naslednji pomembni projekt po recimo enotnem trgu. S tem se povežuje vprašanje, v kolikšni meri se tukaj upošteva štokholmski program, ko se pripravljamo na novo finančno perspektivo. Včasih se mi zdi, da smo se odločili za štokholmski prostor, potem za akcijski načrt, ki izhaja iz njega, ampak tam smo se ustavili. Morda deloma to izvajamo pri naših politikah, ampak ne vem, v kolikšni meri je štokolmski program tukaj upoštevan in prosim za dodatna pojasnila. Naslednja točka. V kolikšni meri bomo imeli proračun, ki bo odražal to, kar ne naše vizije, ampak naše specifične politike. Naj podam nekaj primerov. Frontex. Danes smo glasovali o Frontexu in smo odločili, da bi Frontex moral imeti pooblastila za to, da kupi ali najame svojo lastno opremo. In jasno je, da če bo ta agencija lahko nakupovala opremo, tudi če govorimo o minimalnem premoženju, je to še vedno nekaj, kar bo predstavljalo ogromne stroške. Zato moramo že sedaj načrtovati, kako želimo razvijati Frontex, tudi ko gre za njegovo premoženje oziroma lastnino v naslednjih vsaj petih letih. Njegov mandat bomo ponovno preučili po petih letih. Pa še nekaj besed o agencijah. Zanima me, ali ne bi, ali bi morale agencije, ki so, priso, ki so pristojne za priseljevanje, poskrbeti tudi za sredstva, ki so potrebna za priseljevanje. Imamo Frontex in sedaj Jazo, ki so pristojne za področja, ki jih pokrivajo ta sredstva. Uh, Ali to pomeni, da bi moral imeti Frontex odloč, določeno vlogo pri skladu za zunanjih mejah in pri načinu, kako se ta sredstva trošijo? Kolikor vem, do sedaj Frontex nima takšne neposredne, neposredne vloge. Podobno velja za EASO. Prav gotovo bi bilo dobro, če bi ta agencija je imela določeno vlogo vsaj pri dogovoru o večletnem finančnem okviru, ki jih, eh, ki jih pripravljajo posamezne države članice. In še na zadnje, strinjam se z gospodom Marsevizijem, ko gre za nujne primere. Razlogi za to so očitni. In zato mislim, da bi morali v novi finančni perspektivi predvideti sredstva, ki bodo zlahka na razpolago v nujnih primerjih. Moramo iti tudi dlje in moramo poskrbeti tudi za solidarnost, ki je potrebna po teh nujnih primerjih. Vzemimo, vzemimo za zgled Grčijo. Morda tam danes ne vladajo nujne razmere, ampak prav gotovo bi še vedno morali govoriti o solidarnosti z Grčijo. Tudi danes. posledice toka priseljencev, ki, s katerimi se Grčija preprosto sploh ne more več soočati, so še vedno na našem ozemlju. Torej, strinjam se s tem, kar ste povedali o nujnih primerih, ampak mislim, da bi morali iti tudi dlje. E, jo, je toliko sem imel zapovedati, ampak e, dolg sem že, zato bom se sedaj ustavil. Hvala, sedaj pa gospod Papa Nikolaj in na to gospa Ždanoga hvala. Tudi sam se zahvaljujem našim gostom, našim govornikom. Res ste bili um, zelo iskreni in jasni in zato sem vam hvaležen. Že večkrat smo imeli to, torej to točka je na žalost na vrsti kot zadnja na dnevnem redu, zato veliko kolegov ni tukaj rad bi vas vprašal nekaj enostavnega, nekaj običajnega, ampak no, potem, kar je povedal moj predhodni govornik, lahko povzamem. Res je, da moramo spostaviti naše programe, naša sredstva, naši stebri morajo biti bolj uporabniku prijazni za države članice in tudi za državljane, tako da bodo ti lahko razumeli, kaj tukaj pravzaprav počnemo. Po drugi strani pa imamo v tem obdobju sredstva, ki so uradniku prijazni. Imamo. Sklad za vračanje. Ta sklad je zelo jasen, jasno je, zakaj gre. Dobil sem odgovor od komisije, da je bilo za leto 2011 za Grčijo predvidenih 25 milijonov evrov za sklad za vračanje, tako da bomo lahko uh, pošiljali nazaj um, ljudi, ki uh, morajo oditi v izvorne države. Ampak uh, do sedaj je grška vlada napovedala, da bo samo 800, uh, tisoč, 800 uh, evrov porabila v ta namen. Torej, mislim, da je potrebno pomagati državam članicam, tudi ko gre za črpanje sredstev. Kako lahko zagotovimo, da bodo vsi načrti in strategije tudi resnično pomagale našim državam članicam, ko gre za vprašanje črpanja sredstev? sredstva, torej vi ste dejali, da je, pre, da je na razpolago premalo sredstev, ampak dejansko pa imamo tukaj neporabljena sredstva, sredstva, ki jih države članice niso počrpale. Eh, zlasti na tiste države članice, ki imajo pravzaprav pomembnejše potrebe kot druge. Gospa Ždanoka. Skušala bom biti kratka. Rada bi se navezala na to, kar sta povedala gospa Keller in pa gospod Posutil. In sicer bom govorila o sredstvih. Danes sem slišala idejo. V zvezi z solidarnostnim skladom. Sama sem bila med tistimi, ki so bili proti temu, da bi delili ta sklad, ampak bila sem v manjšini. Nisem želela, da bi imeli ločeno telo za enakost spolov. Mi smo menili, da to mora spadati pod Agencijo za temeljne svoboščine. Samo kot primer. Ampak stališče nasprotne strani je bilo naslednje. če bi imeli naprimer dve splošni telesi ali dva splošna sklada, potem bi obstajalo tveganje, da določene točke ne bi bile pokrite. Zato je bil solidarnostni sklad razdeljen na štiri, dela, na štiri dele in to smo naredili zato, da ne bi česa pozabili. Kakšna, kakšno je vaše stališče o tem? mislim, da bi morali predložiti kakšno globljo analizo za to, da bi branili vaša stališča. Ali takšno analizo pripravljate? Hvala, pridem dam besedo generalnima direktorjema. Bi želela tudi sama podati nekaj pripomb. Kakor vidite, je tukaj nekaj članov, ki so tudi člani odbora Šure. In uh, hvaležni smo za vse argumente, ki jih lahko uporabimo v tej razpravi. Jasno je, da to je en, eno izmed področji, ki potrebuje več sredstev. Pri naslednjem proračunu se bo parlament boril za to, da bi imeli na razpolago več sredstev v naslednjem večletnem finančnem okvirju. Uh, v ta namen moramo najti tudi nekaj dodatnih sredstev ali lastnih sredstev. Kajti jasno je, da glede na to, da imamo strategijo za leto 2020, da imamo štokholmski program, eh, iz tega izhajajo nove potrebe in vedno več je tudi mednarodnih kriz. hkrati pa obstaja pritisk sveta, da se proračun zmanjša in ne zviša. Parlament in komisija pa se prizadevata višji proračun za naslednji večletni finančni okvir. Gre za celoten proračun in večkrat smo razpravljali o evropski dodani vrednosti, ki ste jo tudi, ti, ki ste jo tudi vi omenili. Uh, to je pomemben argument, to bi lahko bolje izvajali na evropski ravni, zato da bi imeli to dodano vrednost. Želela bi omeniti tudi nekaj vidikov, ki ste jih omenili tudi vi. Vsi se strinjamo, da je potrebna večja stopna prožnosti. Mislim, da obstaja podpora za ta sistem dveh stebrov. In ne želimo, da bi imeli zelo razdrobljene in birokratske sklade. Želimo torej eh, financiranje, ki bo usmerjeno v rezultate in ki bo učinkovito. Um, preučujemo pa tudi to, kje so možne nove sinergije, koordinacija, tudi zunanja razsežnost je bila pogosto omenjena, ko govorimo o varnosti, tukaj je zunanja razsežnost izredno pomembna. Sedaj govorimo tudi o vlogi Evropske unije kot globalnega akterja in zanima me, kakšna je koordinacija eh, sedaj in kakšne sinergije so možne za naslednji večletni finančni okvir. Govorili smo o nujnih primerjih, o primerjih kriz. Potem eh, unija državljanov. Vizija je tukaj seveda jasna, ampak imamo tudi pomemben vidik, naslednje finančne perspektive, gre za strategijo Evropa 2020. Ta se deloma prekriva tudi z drugimi programi, naprimer Štokholmskim in tako naprej in zato moramo te programe povezati in jih zbližati. Prosim vas, da se odzovete na prispevke poslancev. Hvala predsedajoča. Hvala za vse vprašanja in pripombe. Um, naj vas opozorim na to, da bomo organizirali tudi konferenco 8. aprila, tako da bomo lahko bolj učinkovito preučili nekatere omenjene vidike, ne samo s pomočjo Evropskega parlamenta, ampak tudi s pomočjo civilne družbe, mednarodnih organizacij in pa drugih. Prav tako smo ohranili objavili nekakšen posvetovalni dokument. Posvetovanja se bodo končala v nedeljo, sedaj zbiramo informacije, uložke. In pozivam eh, vse, ki se želijo pri tem še udeležiti, da naj to storijo. In eh, veselim se te delavnice, kjer bomo lahko se spustili v podrobnosti. v luči postopka v komisiji je potrebno najprej revidirati proračun, preučiti možnosti, da smo v času krize jasni glede tega, kaj resnično potrebujemo, kaj so naše prednostne naloge in kaj je potrebno urediti na evropski ravni. Potem bo tudi lažje odločati o sredstvih, ki so na razpolago. V tej razpravi se pogosto postavlja pod vprašaj dodana vrednost Evropske unije. Vedno bi morali imeti v mislih tudi strošek, eh, ki bi ga povzročil neobstoj unije. Kakšni bi bili stroški, če na nekem področju ne bi ukrepali? parlament bo eden izmed najpomembnejših udeležencev, saj je enakovreden svetu pri svojih prostojnostih. Kaj torej počnemo na tem področju? Nisem, no, nisem se pa ukvarjal s tistimi najosnovnejšimi stvarmi. No pa še zadnja točka, če se ogledamo institucionalni okvir je Lizbonska pogodba pravzaprav zaključila. Um, skupnostno ukrepanje na področju PNZ-ja. In tudi zunanjo razsežnost unije je potrebno pri tem upoštevati. E, torej vse to moramo upoštevati, ko govorimo o viziji in pa inštrumentih, ki jih imamo za to, da bi dosegli to vizijo. Najprej, gospod Alvaro. Sosedska politika. Velik del sosedske politike se um, torej tudi pri sosedski politiki se ukvarjamo z vprašanjem, ali bi vse skupaj prenesli pod skupen naslov ali ne. Lahko rečem, da je potrebno sistematično razvrstiti denar glede na eh, sredstva glede na cilje. Če bi sedaj združili kakšne naslove ali ne, to bomo. O tem bomo razmislili kasneje. Prebral sem tudi poročilo Lopezga Riga, eh, na široko bomo razpravljali tudi o končni strukturi, ki bi jo prav tako lahko razdelili na zunanjo in pa notranjo dimenzijo. Na ta način bi dosegli večjo stopno interakcije med posameznimi politikami. No, ampak eh, strinjam se s tem, to politiko je potrebno prikrojiti našim potrebam. Gospa Keller je spraševala o skupnem upravljanju. Um, torej tukaj želimo zgolj zagotoviti več skupnega upravljanja, ampak ne na enak način do sedaj. Že do sedaj smo, sku smo skupaj upravljali sredstva. Potem smo imeli tudi revizije, ampak eh, včasih rezultati, ki jih dosežemo s pomočjo teh sredstev, niso vedno vidni. Včasih dosežemo neke rezultate, ki jih nihče ne pozna, saj niso neposredno vezani s temi sredstvi. Potrebno je torej na eni strani poskrbeti tudi za reforme, tudi na nivoju držav članic, za zunanjo razsežnost. Zunanja razsežnost bi morala temeljiti na tem, kaj potrebujemo za to, da lahko izvajamo določene dejavnosti. To, da bi spadala zunanja razsežnost pod skupno upravljanje, eh, je v neskladju z idejo, da bi imeli čim manj razdrobljene programe v Evropski uniji drugič, kam uvrtiti proračun za zunanje delovanje? če bo izginil tematski program. Z našega vidika tematski program ne sme izginiti. Priseljevanje in pa razvoj je tudi vprašanje razvojne politike kot take. In kot in na ta način tudi predstavlja prednost za Evropsko unijo. Ne gre za to, da bi ta program izginil, ampak gre za to, da ga moramo dopolniti z nečim, kar ni posvečeno samo razvojni politiki, ampak z nečim, kar odraža tudi potrebe naših notranje politike. Ti dve področji morata biti kompatibilni. sedaj položaj ni zadovoljiv, kajti imamo samo inštrum, razvojne inštrumente, te bi morali ohraniti, moramo pa imeti tudi inštrumente, ki niso namenjeni razvoju, ampak so namenjeni temu, da mi spodbujamo naše politike. Na to pa moramo zagotoviti tudi koherentnost med eh, posameznimi vidiki našega zunanjega delovanja. Potem vprašanje v zvezi z eh, sistemom dvema stebroma. St Eh, prednost je ta, da imamo samo eh, eno pravno osnovo na mesto dveh, treh, štirih ali petih. Na tam, če bomo lažje dosegali naše politične cilje z neposrednim upravljanjem. To je že samo po sebi velika prednost. Drugič, na ta način bomo lažje prepoznali tudi sinergije v resničnem življenju ljudje ne razmišljajo o vertikalnosti sredstev. Če si ogledamo naprimer integracijo na lokalni ravni, govorimo o ciljih, ki lahko združujejo naprimer stanovansko politiko, učenje jezikov, izboljševanje veščin v gospodarskem področju, izgradnjo več solidarnosti v posameznih skupnostih. Vse to lahko bolje upravljamo, če imamo nek integriran inštrument. In če bomo lahko eh, združili vse eh, te sklade, ki jih imamo na razpolago, um, moramo poskrbeti na to, da se ne bomo sredotočili samo na sklade, ampak tudi na realnost. Potem gospod Pozotil kar se tiče znesek enega odstotka. Res je, to ni dovolj, ampak nočem reči, mi potrebujemo 10 odstotkov. Moramo se najprej dogovoriti glede tega, kakšni so naši cili, kakšna je dodana vrednost. In na to moramo prilagoditi sredstva našim vizijam in pa inštrumentom. Zato smo predlagali to idejo o določanju prednostnih nalog. In sedaj opravljamo tudi za večjimi zneski. Štokholmski program je upoštevan, ampak ta ima tudi eh, časovno omejitev, iztekel se bo ob koncu te finančne perspektive. Zato pri pripravi nove finančne perspektive razmišljamo o tem, kakšne so pristojnosti Evropske unije, je, kakšen je vpliv Evropske unije, se pravi, ne samo, da upoštevamo štokolmski program, ampak uh, se ukvarjamo tudi s tem, kar presega štokolmski program. Agencije. Vesel sem, da je parlament zauzel stališče o reformah agencij, zato da bi bile te bolj učinkovite. Uh, Sam si želim, da bi države, da bi agencije, kot so Frontex in pa EASO, imele vsa potrebna sredstva in pa orodja. Obstaja sistematična potreba potem, da podpremo države, ki um, se soočajo z problemi, ki niso samo kratkoročne narave, kako naprimer v primeru Grčije. Naše rešitve morajo biti trajnostne. Uh, programi vračanja vseb, tudi to bi lahko uh, podprli. To moramo narediti na ta način, da bomo preprečili razdrobljenost Evropske unije. Državljani morajo razumeti, eh, kaj počne unija in ne samo, kaj počnejo posamezni koščki Evropske unije. Moramo si prizadevati za to, da bo bolj jasno, kaj je dodana vrednost Evropske unije. Včasih je Evropska unija v službi komisije ali agencije, ampak eh, še vedno je to Evropska unija kot celota in kot takšno moramo predstavljati. In pa nujni primeri, Potrebujemo vizijo, ki bo zasrta v prihodnosti, ne samo nazaj. Kako delati v primeru, ko agencije ne počrpajo sredstev? Tudi s tem se ukvarjamo, tukaj rezultati še niso zadovoljivi eh, in tukaj ne gre samo za Grčijo. To kaže na to, da nekje obstaja problem. Lahko vam povem, da Grčija pri tem ni edina država še druge, tudi druge države zaradi razdobljenosti ali birokracije ne morejo očinkovito počrpati sredstev. Lahko vam podam celo vrsto idejo o tem, kako eh, sprejemamo fleksibilne inštrumente, ki na koncu niso fleksibilni. Potem ocenjevanje. Mm, na področju varnosti smo imeli ocene programov, na področju priseljevanja in azila združujemo izkušnje, ki smo jih zbrali. E, to je zajeto v poročilah o ocenah, ki bodo objavljeni kasneje letos. E, včasih to tudi ne odraža politične stvarnosti, ampak dobro, tako pač je. In imamo tudi dopolnilno študijo, zato da bi podkrepili naše postopke ocenjevanja ne želim pa zakriti dejstva, da je ocenjevanje nekaj statičnega in da je nekaj, kar prihaja prepozno. Zato moramo iz pripravljanega dela eh, identificirati vse koristne elemente in o teh razpravljati za parlamentom in drugimi institucijami. Ampak smo v postopku ocenjevanja in naše ideje temeljijo predtem na dokazih, ne samo na nekakšnem vakumu delamo pač s tem, kar nam je na razpolago. In še zadnja točka. Eh, gospa predsedojoča, vi ste omenili pomembno točko eh, vprašanja koordinacije za skladi ADA. Uh, uh, Vsi moramo delovati na bolj integriran način. Pogosto smo preveč vertikalni. Regionalni skladi počnejo veliko, kar je eh, pomembno tudi za horizontalno politiko, ampak pogosto tega sploh ne vemo. Poskrbeti moramo za večjo sinergijo med eh, skladom za zaposlovanje, regionalnim skladom, tudi z znanimi odnosi. Na ta način bi bili veliko bolj učinkoviti. nočemo biti separatisti, ampak moramo poskrbeti za koherenco. Pri razpravah z kolegi iz drugih um, sektorjev se vedno skušamo, vedno skušamo zagotoviti višjo stopnjo integracije, torej, torej tekoče delo in prav gotovo bi nam parlament pri tem lahko pomagal. Gospa Lebajn. Najlepša hvala, dovolite, da se vrnem na nekaj misli, še posebej v zvezi z eh, gospodom Busotilom, ki je govoril o eh, državljanih. Gre za vprašanje, ki bo pomembno za našo prihodnost in tudi mm, gospa Reding je eh, takšnim ciljem zavezena. Menim, da bi morali eh, se zavedati, da to lahko najdemo tudi v vseh drugih političnih usmeritvah komisije. Ali moramo o tem razmisliti vsekakor? Gre za nekaj vidikov. Naprimer, da naj bi državljani se zavedali, kakšne so njihove pravice. Vsekakor, to je podlaga za njihovo državljanstvo imamo veliko dragocenih zadev, katerih naši ljudje ne vedo. Tudi o možnosti, da bi uveljavljali svoje pravice. In to je tudi vsekakor ena od možnosti, kako omogočiti ljudem, da se zavedajo, kakšne so njihove pravice na področju. Eh, pravosodja je cela vrsta stvari, ki je povezanih z življenjem ljudi gre za pravni instrument, s pomočjo katerega določamo dediščino, eh, tudi razvese in eh, v zvezi s tem povezane človekove pravice in tudi posredujemo imena ljudi in eh, gre za življenje teh ljudi, ki potujejo iz ene države v drugo. Včasih je to ta prenos podatkov tudi problematičen, vendar lahko eh, to delamo v okviru eh, politike na področju pravosodja in zagotovimo, da eh, bodo države članice ustrezno uveljavljale to politiko. In ali upoštevamo vse to, da še nekaj ne omenim in sicer vzpostavljanje uh, Evropskega toživca, urada Evropskega toživca. Eh, nekaj časa bo to trajalo, preden bomo to delo vzpostavili v okviru prihodnega finančnega obdobja. Moramo se zavezati, da bo to stalo kar nekaj denarja in to upoštevati v prihodni finančni perspektivi. Predsedujoče, omenjali ste sinergije. Zavezani smo sinergijem. Seveda, ko govorimo o državljanstvu, se to nanaša ne samo na našo politiko, temveč na celo vrsto drugih politik. To je vse skupaj povezano s pravom in tudi z področjem informiranja. Tukaj eh, Tesno sodelujemo z našimi kolegi v Generalnem direktoratu za komunikacije in eh, eh, veliko razmišljamo o možnosti vzpostavljanja sinergij. To je morda samo eden od primerov, neštetih primerov. Morali bi tesno sodelovati z našimi kolegi tukaj. In eh, pred, še pred uh, našo sedanjo funkcijo smo veliko delali na področju inovacij, ki vključuje celo vrsto področji in politik in to se odraža na enotnem trgu, enotnem državljanstvu. In eh, skoraj nemogoče bi bilo, da bi katerikoli od eh, generalnih direktoratov deloval izolirano od drugih. In zato je veliko zanimivih misli, ki jih lahko povemo v zvezi s sinergijo. In to je vse del dela, ki ga opravljamo tudi na področju proračuna in državljanstva, kar naj bi bilo res tudi v prihodnje. Najlepša hvala za vaše prispevke in tudi za vaše utemeljitve, ki jih bomo lahko uporabljali v okviru tega odbora. In glede na to, da nimamo ničesar po točko razno, vam vsem skupaj želim lep eh, konec tedna in eh, srečali se bomo 11. in 12. aprila spet. Hvala.